Dear colleagues, dear... Spoštovani kolegi, spoštovani člani nacionalnih parlamentov, spoštovani svetnik Wolf Slener, spoštovani podpredsednika Evropskega parlamenta, spoštovana generalna direktorica, spoštovani gostje in govorniki. Veliko veselje mi je, da danes eh, lahko odprem medparlamentarno sejo odborov glede vidikov temeljnih pravic pri vključevanju Romov in boja proti, proti ciganstvu. Evropski parlament in odbor Libe sta se veliko posvečala temu vprašanju, kar smo izpostavili tudi v resoluciji iz 25. oktober 2017 glede temeljnih pravic pri vključevanju Romov glede boja proti anticiganizmu. Kljub številnim prizadevanjem in finančnim sredstvom, ki smo jih eh, zagotovili pred številnih evropskih skladov in nacionalnih programov, zato da bi se odzvali na potrebe romske skupnosti, opažamo, da se življenjski pogoji te skupnosti niso znatno izboljšali v preteklih letih in da integracija Romov ne poteka tako hitro, kot bi si želeli. Zato, da bi se lahko borili proti marginalizaciji Romov, njihovi diskriminaciji in izključenosti znotraj Evropske unije, smo v resoluciji podali specifična priporočila naslonjena državam članicam glede popolnega izvajanja nacionalnih strategij za vključevanje Romov, kot tudi priporočila Evropski komisiji za to, da bi nadgradili Evropski okvir za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020, zato da bi pripravili še boljši, posodobljen in še celovitejši pristop današnji dogodek je priložnost, da po enem letu preverimo stanje in eh, razvoj zadev na nacionalni in na evropski ravni skupaj s kolegi iz nacionalnih parlamentov. Glede jezikovnega režima danes. Tolmačenje je na voljo v vse uradne jezike Evropske unije, razen v danščino, latviščino, malteščino in irščino. Zato se upravičujemo. Program Danes bomo otvorili s številnimi gosti, tako da pozdravljam gospod Livijo Jaroko, podpredsednico Evropskega parlamenta in eh, pozdravljam Doris Wolfslener, ki je vodja Zvezdnega urada in eh, stalnega predstavništva Avstrije v Evropski uniji in lepo pozdravljam tudi Tino Astolo, ki je generalna direktorica za pravosodje potrošnike in potrošnike pri Evropski komisiji. Najprej bom predala besedo podpredsednici Evropskega parlamenta Livi Jaroki kot eh, uvodni govornici današnjega, današnje medparlamentarne seje odborov. Izvolite. Cipen. Najlepša hvala, predsedujoča. Predstavljam, spregovorila bom tudi v imenu Soraje Post, ki danes ne mora biti z nami. Pozdravila pa bi vas tudi v imenu našega predsednika, gospoda Tajanja. Ko gre za romska vprašanja, je bil ta parlament vedno zelo napreden. Gospod Buzek je pred nekaj leti že razumel, da če se ne poenotimo, potem parlament ne, oziroma svet ne bo resno imel naših predlogov. Zato je tudi sam očel na neformalno srečanje eh, z Barosom, zato da bi predstavil, kako resne so zadeve. In zahvala gre parlamentu in številnim eh, skupinam, ki so podprle eh, resolucijo. Zaradi tega je bilo za mađarsko vlado v letu 2011 zelo enostavno doseči sprejetje tega dokumenta v svetu. Enostavno zaradi tega, ker obdobje 20, v letu 2011 eh, je bilo polno izzivov glede gospodarskega vključevanja in danes smo pokazali, da je bilo petkrat ceneje se vključiti kot pa ne. Dokazali smo, da socialne politike in uh, finančni vidiki gospodarstva Evropske unije do leta 2050 lahko naletijo na hude grožnje, če ne bomo upoštevali oziroma vključili na trg dela Romov in žensk in eh, revnejših oseb. Zato smo se zelo potrudili, da bi okvira direktiva delovala. Menimo, da ta strategija sama po sebi ni dovolj, tako da je Soraya Post pred, po nekaj letih še enkrat preučila to vprašanje in ugotovila je, da je sploh izvajanje direktive glede pravic zelo slabo in da to ogroža uspeh na drugih področjih. Leta 2010 so osebe, ki so živele v deprivaciji, znašale 4 ali 5 milijone ljudi. Zato smo prosili komisijo, da pripravi nov načrt, nov pregled eh, revščine. In ugotovili smo, da je revščina močno prisotna med romsko skupnostjo v Evropi. In tudi drugi, ki živijo po Evropi, pa niso romi, se lahko znajdejo v podobni situaciji. Tako da smo pripravili ta dokument za 43 milijonov ljudi, samo 10 milijonov od tega je bilo Romov. 8 do 10 milijonov Romov danes je še vedno revnih. Glede ukrepov na ravni Evropske unije na podlagi okvira za spoštovanje pravic Romov so privedli do rezultatov države so se poskušale držati obljub in zavez, ki so jih podali svet, komisija in parlament v letih 2008 do 2011. Vseeno pa opažamo, da je kolesje komisije pri zniževanju revščine zelo zapleteno. Enako velja za nacionalno raven in opazamo, da države članice ne uporabljajo strukturnih skladov in skladov za vključevanje v dovoljšnji meri. Vključevanje Romov je, oziroma boj proti revščini Romov je nezadovoljiv. In tudi na področju desegregacije nismo storili veliko. Poskušali pa smo uvesti gospodarske dosjeje na tem področju. Veliko Romov je bilo vključenih v ta projekt, ampak uh, uspeh tega projekta ni ogrožen. Veliko Romov vse vključuje v programe in naše raziskave kažejo, da tisti projekti, ki jih niso vodili uh, Romi, um, oziroma da so bili tisti projekti, ki so jih vodili sami Romi, lokalno romsko prebivalstvo ali pa lokalno revno prebivalstvo, bolj uspešni. In že takrat so me kolegi spraševali, zakaj ne vključimo proti ciganstva veliko močneje v samo besedilo. Uh, In um, na srečo smo končno dobili m, mm, direktivo, ki nas ne segregira, ki govori tudi o nas, ki nas tudi naslavlja. In uh, sedaj je treba samo še začeti uporabljati to direktivo. In Soraja Post je zato v svojem poročilu posameznih odstavkih jasno pokazala, kateri so koraki, ki jih je treba storiti pri tej direktivi, zato da bi zadele napredovale v um, evropskem ustroju, zato da bi spremenili zgodbo o diskriminaciji. Ampak uh, tudi moja osebna zgodba kaže, da mi nikoli ne bi uspela, če bi se moji starši osredotočili samo na moje temeljne pravice in na boj proti diskriminaciji. Ko sem šla ko sem odhajala domov, oziroma ko sem prišla domov iz šole, ni nič pomagalo, če sem doma povedala, da so me oklicali za cinganko. In eh, nič mi ni pomagalo, če smo vedeli, da pač obstaja direktiva, ki bi mi lahko pomagala. Pomagala mi je tisto, kar mi je rekel oče, da moram biti čim boljša v šoli, zato da se bom lahko borila za druge, za druge otroke, za druge romske otroke, ki se ne morejo postaviti same, sami zase, ker eh, takrat še niso bili tako dobri uspešni. Takrat sem imela same petice, ampak potem pa ne več. Sem pa takrat ugotovila, da se lahko borim za enake pravice, zaradi tega, ker se je oče na vsaki, vsakodnevno boril proti temu, da ne bi bila deležna segregiranega izobraževanja. Vedel je, da bom lahko tekmovala z drugimi, samo če bom imela enake pravice kvalifikacije kot one. In eh, sporočilo Soraje glede eh, boja proti diskriminaciji je zato zelo pomembno. Ne gre samo za tisto, kar smo zahtevali pred sedmimi leti, dobre šole, boljše delovne pogoje, zaposlitev, izobraževanje. Vse to ne more zaživeti, če ne bomo razumeli boja proti diskriminaciji. Ampak obenem se ne bo nič spremenilo niti, če ne bomo imeli na voljo urodi za spremembo izobraževanja, delovnih pogojev in eh, pogojev izobraževanja. Tu ne gre vedno samo za temeljne pravice. Ne gre vedno samo za to, da preprečimo diskriminacijo. Gre za to, da moramo zagotoviti, da so ti projekti zelo učinkoviti, da denar ne izgine, da so Romi že od samega začetka in vse do konca vključeni v projekte. Vsi poslanci v parlamentu, ki imamo romske korenine, smo se združili zato, da bi komisiji pomagali pri pripravi naslednjega finančnega načrtovanja. In Soraja je pristojna za temeljne pravice. Lambert van Nistelrooy preučuje strukturna področja, strukturne sklade in odbor Ekon razmišlja o tem, kaj lahko zagotovimo v prihodnjem večletnem finančnem okviru. Ko smo pripravljali tole poročilo, smo ugotovili, da sredstev v zadnjih sedmih letih nismo porabili v tolikšni meri ali za namene, za katere smo si to zamislili. Tako da imamo na voljo še kar nekaj sredstev do leta 2020 za Rome, tako da države članice še lahko ukrepajo. Številne države so sprejele dobre ukrepe, nekatere slabe. In uh, sedaj morajo države članice počrpati ta sredstva za to, da se ne bodo vrnila v splošni proračun Evropske unije, za to, da se porabijo za prvotni namen. Preden uh, začnem govoriti o načrtovanju sedemletnega finančnega okvira, ne povem, da že sedaj pritiskamo na prihodnjo komisijo, da bi zagotovila, da bo ta direktiva izpolnila svoj namen, torej pomagala Romom in tistim najrevnejšim skupinam. Obenem pa v prihodnjih eh, mesecih, tudi v času avstrijskega predsedovanja, moramo zagotoviti, da komis se komisija zaveda, da ima na voljo še vedno veliko sredstev za to, da se situacija za Rome spremeni. Torej, po mojem mnenju je naša glavna naloga, da gradimo na desetih poročilih, ki so bili pripravljena na tem področju. Samo Soraja je pristojna za arome, ostale so pa se naše na pametne um, vasi, digitalizacijo, skupno kmetijsko politiko. Osredotočamo se tudi na zdravje, na raka. Romi umirajo 17 let prej kot drugi. Uh, tveganje za raka je veliko više in tudi veliko več hormonskih bolezni imamo, kakor poprečni evropejci. Tako da veliko urodij imamo na voljo, veliko je še treba storiti, tako da uporabimo ta poročila in drugih sedem poročil, o katerih je parlament že glasoval. Tako da bi radi pripravili resolucijo in jo podprli prihodnji mesec to bi radi strinjanje vseh pet. Vseh skupin, in um, kljub temu, da komisija morda na to ni najbolj pripravljena, čeprav na to vse skupaj opozarjamo že v zadnjih sedmih letih. Končno je prišlo sicer do umestne ocene, lani pa je tudi potekalo dobro posvetovanje z predstavniki Romov, predstavniki civilne družbe, tako da vemo, kaj potrebujemo in kaj parlament eh, želi. 90 odstotkov poslancev Evropskega parlamenta je glasovalo za poročilo kolegice Soraje. Tako da podpora je tu, sredstva so na voljo in um, vemo, da bo za Romunijo zelo težko se spopasti s tem v prihodnih um, devetih mesecih. In, ampak če ne bomo začeli ukrepati sedaj, se prihodnja komisija tega ne bo lotila. Tako da, če se ne bomo premaknili v prihodnjih dveh mesecih, bomo zapravili veliko časa in veliko priložnost, tako da prosim, da nacionalni podpre, parlamenti podprete našo delo. V nacionalnih parlamentih se zadeve dejansko odvijajo. Vi boste šli nazaj v nacionalne parlamente, prihajate iz različnih regij svojih držav in veste, kdo so revne skupnosti v vaših družbah in veste, katere projekte ste izvajali v zadnjih sedmih letih letih in veste, česa manjka v regijah. Tako da, radi bi šli upoštevali raven eh, nacionalnih parlamentov, ker imate nacionalni poslanci boljši pregled nad terenom. Tako zagotovite boljši pregled tudi nam, poslancem na evropski ravni. Zato bi vas prosila v prihodnih dveh tednih, da prek eh, veleposlaništev podate svoje predloge glede Evropske strategije za eh, Rome od let 2020 do 2027. Our... Najlepša hvala podpredsednici, ki je izpostavila številne konkretne elemente glede romskega vprašanja. Zelo pomembno pa je, da ne nehno sodelujemo uh, da poteka sodelovanje med evropsko in nacionalno ravnjo. Kajti res je, dejansko delo se na to odvija na nacionalni ravni in na lokalni ravni, zato potrebujemo sodelovanje. Tako, sedaj pa predajam besedo Doris Wolfslener, ki predstavlja avstrijsko predsedstvo. Najlepša hvala, dame in gospodje, najlepša hvala, da ste me povabili. Mi pozdravljamo medparlamentarno sejo odboro glede vidikov temeljih pravic pri vključevanju Romov in eh, pri boju proti, proti ciganstvu. Hvaležni smo vašemu odboru, da ste pripravili takšno srečanje. Kot lahko razberimo iz dnevnega reda, je boj proti, proti ciganstvu eden izmed ključnih eh, elementov za uspeh strategije za Rome. Če želimo izboljšati življenjske pogoje za najbolj občutljive skupine, želi svet poudariti pomen strategij za boj proti revščini robo. Številne pomembne korake smo že obrali na ravni Evropske unije za to, da bi priznali boj proti, proti ciganstvu. V okviru Evropske nekih strategij, nacionalnih strategij za vključevanje Romov od leta 2020 do 2027, Evropska komisija poudarja, da je treba v evropskem okviru in v nacionalnem kontekstu poudariti temeljne pravice in boj proti anticiganizmu. Posodobljena nacionalna avstrijska strategija za boj proti anticiganizmu to tudi priznava. 9. novembra je svet tudi sprejel sporočilo o učinkovitem vključevanju Romov v družbo. Namen je okrepiti mednarodno sodelovanje in izvanje nacionalnih strategij. To sporočilo je še podarilo potrebo po boju glede boja proti anticiganizmu. In tu bi rada povdarila tiste pozitivne ukrepe, ki so bili sprejeti na tem podlagi. Tu ne gre samo za boj proti diskriminaciji. Agencija za temeljne človekove pravice iz um, Dunaja je izpostavila, da je diskriminacija glavno gonila v ozadju izključevanja Romov. Sprejeti so bilo tudi sklepi 8. decembra 2016, ki poudarjajo to sporočilo. Evropska komisija predlaga ok kvir eh, za Rome po letu 2020 in 27. novembra bo naše predsedstvo pripravilo konferenco, na kateri bomo razpravljali o eh, možni poti naprej na podlagi strategije, ki bo morda podana. Zaenkrat to še ni jasno. Tako da eh, naš glavni namen pri tem dogodku je ugotoviti, kako naprej. Na tem dogodku bodo prisotni predstavniki različnih organizacij, nevladnih organizacij, evropskih institucij, nacionalnih kontaktnih točk, prisotni pa bodo tudi predstavniki držav, kandidat, kar se nam zdi tudi zelo pomembno. Prisotni bodo tudi predstavniki civilnih, civilne družbe in akademske srednje. Želimo si namreč zelo širokega postopka posvedovanja, zato da bi lahko okrepili naša prizadevanja na področju večje vključenosti Romov v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa je na vrsti Tina Astola, generalna direktorica za pravosodne in potrošnike pri Evropski komisiji. Izvolite. Najlepša hvala predsedojoča. Tudi sama bi se vodoma eh, zahvalila odboru Libe za to pobudo, za pobudo medparlamentarne seje odboru glede vidikov temeljnih pravic pri vključovanju Romov in boja proti anticiganizmu. Evropska komisija meni, da je pravi trenutek za takšne razprave, ker zaključujemo z evalvacijo okvira za Rome. Tako da najlepša hvala eh, podpredsednici Liviji Jaroki za splošni prispevek k razvoju politik o Romih, predvsem glede okvira nacionalnih eh, strategij za vključevanje Romov. In hvala tudi Soraji Post za zelo obsežno poročilo, ki se osredotoča na boj proti anticiganizmu. To je velik prispevek. Velik prispevek k trenutni oceni in uh, k prihodni strategiji po letu 2020. In najlepša hvala vsem vam za prisotnost danes. Tudi vaše delo močno vpliva na pripravo naših politik. Enakost in vključevanje Romov želimo udejaniti in vaša ravnanja pri tem, nas pri tem podpirajo. Nad, kot veste, bomo kmalo zaključili s pripravo okvira za nacionalne strategije za vključevanje Romov. Predvidevamo, da bo umestni pregled sprejet novembra. Sporoči, poleg tega pa bomo objavili še sporočilo, poleg evalvacijske študije in ocene, ki jo pripravljamo. Za študija, ki bo, jo bodo pripravili zunanji izvajalci, bo zaobjemala leta od 2011 do 2017. Govorili pa bodo o uspešnosti, učinkovitosti, usklajevanju, trajnostnosti in evropski dodani vrednosti tega okvira. Analizirali bomo izzive in uspehe tega okvira. To bo osnova za morebitne nadaljne predloge politik po letu 2020. trudili smo se po najboljših močeh, da bi pripravili iskreno in transparentno oceno, tako da bo to lahko dobra osnova za nadaljne sodelovanje. Moje sporočilo danes eh, temelji na predhodnih ugotovitvah te ocene. Predhodne ugotovite kažejo, da se moramo bolj usredotočiti na boj proti anticiganizmu, obenem pa se moramo ukvarjati tudi socioekonomsko vključenostjo. Radi bi oblikovali bolj jasne in merljive cilje vključevanja, kar zahteva tudi jasnejše spremljanje. Prav tako je jasno, da bo treba okrepiti partnerstvo s civilno družbo. Jasno je, da bi lahko naši cilji v preteklosti bili bolj ambiciozni. Bolj ambiciozni bi sploh lahko bili pri izobraževanju. Pri nediskriminaciji bi se morali bolj osredotočiti na boj proti anticiganizmu. Bolj bi se morali odzivati na posebne in potrebe posebnih podskupin Romov, torej ko gre za mlade Rome, otroke, ženske, mobilne Rome in Rome, ki so državljani tretjih držav. Dame in gospodje, ocena nakazuje, da je sedaj čas za večjo osredotočenost na spoštovanje temeljnih pravic in na boj proti anticiganizmu. In to smo povdarili tudi ob zasedanju platforme za vključevanje Romov v preteklem tednu. Vem, da ste nekateri bili prisotni na tem dogodku. Tu smo se ukvarjali z neenakostmi pri dostopu do nastanitve in zdravja. In neenakost je bila izpostavljena kot eh, glavna težava pri omogočanju enakega dostopa Romov do takšnih storitev v državah članicah. Razprave, ki so potekale na tej platformi, so bile zelo pomembne in so nakazale nadaljno pot. Mislim, da moramo na teh področjih še sodelovati. V kontekstu razmislekov glede strategije po letu 2020 moram reči, da sem vam zelo hvaležna za današnjo pobudo. To bomo upoštevali pri svojih razmislekih in seveda računam na vašo podporo pri nadaljem delu. Thank you. Thank you very much for all the... Najlepša hvala za vse prispevke. Včasih, kadar govorimo o proticiganstvu, nekateri državljani pravijo, ampak dobro, vse veste, veliko ljudi se ne, pač ne počuti vključenih, so, menijo, da ne sodijo v družbo. Uh, Ampak vse resolucije, ki smo jih sprejeli v parlamentu, kažejo, da so Romi tisti, ki so stoletja trpeli diskriminacijo in da je sedaj treba govoriti o diskriminaciji, izključenosti, nasilju, včasih celo o obojih. Upoštevati je treba, da diskriminacija in izključevanje še vedno potekata tudi danes v 21. stoletju in zaradi tega je na dlani, da je skrajni čas, da ukrepamo ne samo prek resolucij, ne samo prek zagotavljanja sredstev, ampak tudi prek dejanj. Sredstva je treba uporabiti. Tako da najlepša hvala vsem trem govornicam tu na uvodnem panelu. Hvala za prisotnost. Kolegi, preden gremo za, na naslednji krok, glede na to, da nismo predvideni vprašanja, krok vprašanj in odgovorov že po tem panelu, bi rada prešla na naslednji panel. Ampak naj bi me nadomestil kolega pri predsedovanju. Ja, lahko pa že sedaj napovem, da smo predvideli današnje zasedanje do šestih. Tolmači so nas obvestili, da bodo z delom zaključili ob šestih, tako da prosim, da to upoštevate. In uh, treba je spoštovati pravice delavcev, tako da cenim eh, to njihovo napoved, da razprave ne morejo potekati dlje kot do šestih. Še enkrat pa najlepša hvala govornicam in tistim, ki morate oditi, najlepša hvala in hvala, da ste si vzeli čas. Tako, mislim, da ni treba zapravljati časa. Glede na to, da tolmačenja ne bomo imeli več na voljo po šestih. Preden me nadomesti kolega, bi rada predstavila prvi del našega sestanka, ki se nanaša na vključevanje Romov in na temeljne pravice. Preden predam besedo gostom, ki smo jih povabili, bi rada povedala nekoliko več o tem, kako bomo danes organizirali razprave, tako da damo čas govorcem, da se pridružijo. Razprava bo potekala na podlagi naslednje formule. Najprej bomo dali besedo dvema članoma nacionalnih parlamentov in enemu članu Evropskega parlamenta, dokler ne bomo prišli do konca seznama govornikov. Člani nacionalnih parlamentov, ki želijo spregovoriti, morajo izpolniti zaprosilo za govor v pisni obliki in to lahko predate dvoranskemu osebju. Ti bodo te prošnje prenesli k predsedstvu. Na to pa bomo oblikovali seznam govornikov na podlagi vrstnega reda prejetih prošen za besedo. Poslanci Evropskega parlamenta pa lahko nakažejo željo spregovoriti tako kot običajno. Tako, sedaj pa sem se izgubila v svojih zapiskih. Aha, Glede prvega kroga razprav vabim poročevalko gospo Post, ki je pripravila poročilo glede vidika temeljnih pravic glede integracije Romov v Evropski uniji v letu 2017. Prosim, da poda kratko predstavitev. Še prej pa pozdravljam predsednika odbora, ki bo sedaj prevzel predsedovanje. Thank you very much and thank you Birgit for your for chairing this uh, event. Najlepša hvala in hvala Birgit, da si predsedovala. Lepo pozdravljeni dame in gospodje, vesela sem, da ste danes z nami. To je pomemben dan za vse nas in najlepša hvala gostom iz nacionalnih parlamentov. Hvala, da ste si vzeli čas, da sodelujete na današnji medparlamentarni seji. Na kratko se bom predstavila. Kot veste, sem Soraja Post in sem članica švedske parlamentarne seje. feministične stranke in sem bila pristojna za pripravo poročila glede vidikov temeljnih pravic pri vključevanju Romov in boja proti anticiganizmu. O tem govorimo tudi danes. Moj glavni namen pri pripravi tega poročila je bil pokazati, da so Romom pogosto oduzete temeljne pravice zaradi anticiganizma in da prihaja do posrednjih oblik rasizma nad Romi. Prihaja do pregonov, do obtoževanja nedolžnih in do življenja v hudih pogojih revščine. Romi se bojijo, da so sposobni manj. Drugi menijo, da, niso, da ne morejo biti ustrezni državljani v državah, v katerih živijo pravzaprav že stoletja. In vse to so prepričanja, na katerih na podlagi katerih prihaja do anticiganizma. Anticiganizem lahko vidimo v presilni sterilizaciji žensk pri političnem sovražnem govorju, pri prekomerni sili policistov, potem pri segregaciji v šolah, pri najemanju stanovanj in tako naprej. Lahko pa pride tudi do zapostavljanja, naprimer kot v kontekstu programa Discover EU ta zagotavlja brezplačne vozovnice za mlade do 18. leta, ampak zaradi tega, ker drugi stroški pri tem programu niso pod. Pokriti to številnim otrokom iz romskih družin onemogoča sodelovanje v tem programu. Številni programi, ki so namenjeni socialno najbolj izključenim, ne dosegajo Romov. Romi se tudi ne morejo poslužiti teh programov, če nimajo vode če nimajo elektrike, če nimajo na voljo prevoza v druge regije. Veliko je romskih naselij, kjer takšnih osnovnih danosti ni na voljo. Vrzel med Romi in neromi je znatna na vseh področjih uh, življenja. In zaradi tega je zelo pomembno, da preučimo ugotovitve,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 Naj vam povem naslednje. Nihče ne želi biti reven, nihče ne želi, da se ga izključuje ali pa da ne more sodelovati. Nekaj groznega je, če vse življenje poslušaš, da si ti kot Rom vreden manj, da si vreden manj kot drugi državljani, da si državljan drugega razreda. In naj vam povem, da nas vsak dan spominjajo na to. Pred leti sem jaz odraščala. In uh, v nekem trenutku sem se odločila, da sem vredna enako kot drugi. Nisem še prišla čisto do tega spoznanja, da bi to vsak dan mislila in stara sem 62 let. 50 ali pa 55 let sem sama sebe dojemala kot državljanko drugega razreda, zato ker me je v to silila družba. Ali sem jaz enako prispevala k družbi? Ne, zato ker mi tega niso dovolili, Nisem bila namreč državljanka prvega razreda. Sem želela prispevati k družbi? Ja, seveda, sto odstotno. In ko sem to že začela tudi početi, sem lahko uživala v naši državi, v naši demokraciji, lahko sem delila svojo ljubezen do drugih, do mojih sodržavljanov. In tukaj v Evropskem parlamentu čutim, da me cenijo kot državljana prvega razreda. Ampak do sem je vodila strma pot in eh, niso je vsi sposobni prehoditi. Ampak kakorkoli že sporočam vam, da nikoli ne smete misliti, da ne želimo delati, da ne želimo prispevati k, druž k družbi. Pogosto nas je strah in eh, manjka nam zaupanja. Pogosto je tako, da mora večina najprej iztegniti roko, da si jo manjšina upa tudi vzeti v svojem poročilu nisem zahtevala nič več za Rome kot eh, to, kar imajo vsi drugi. Želim si enakopravno družbo, družbo, v kateri bomo vsi svobodni in enakopravni ter lahko živimo dostojanstveno. Zagotoviti moramo, da bomo vsi enakopravni pred zakonom. Diskriminacija ni dovoljena na nobenem področju in eh, zato moramo skupaj sodelovati in izboljšati zaupanje. Brez zaupanja namreč ne bo prihodnosti. Proticiganstvo je glavni razlog za nezaupanje, ki ga opažamo v družbi. In to bomo lahko porazili le, če bomo ustvarjali več komisij za spravo v državah članicah. Skupaj moramo izpostaviti, kakšen je pomen Romov skupaj moramo zavreči stereotipe, ki še veljajo, in izpostaviti, s kakšnimi težavami se soočajo Romi. Spremeniti morate to, kako gledate na vašega soseda. To bo vplivalo tudi na to, kako gledate na sebe in na svoje zmogljivosti. bili smo sl, uh, eh, sužni, preganjani smo bili in izgnani iz skoraj vseh držav članic. Sistematično so nas pobijali v času druge svetovne vojne. Romske ženske so več desetletij sterilizirali, oduzemali so nam otroke in jih dajali v, uh, v socialno varstvo dražbe, družbe in države. To ni zgodovina, to se še vedno sedaj dogaja. Pogosto so naše otroke razumeli kot uh, motene ali pa kot eh, manj pametne in so jih zato ločeno izobraževali. Že več stoletij nas dehumanizirajo, razčlovečujejo. To mora biti zapisano v vseh učbenikih v državah članicah. Namreč potrebujemo ozaveščenost in kulturni dialog. Le tako bomo lahko zgradili mostove med kulturami. Prav zato vas prosim, da res začnete graditi te mostove. Vzpostavite v vaši državi komisijo za spravo in odkrivanje resnice in po tej dolgi zamudi morajo politiki prevzeti enakopravno odgovornost tudi za državljane, ki so Romi. Prav to želim doseči, ko vas prosim, da vzpostavite misijo za odkrivanje dokazov. Namreč v različnih občinah še vedno obstajajo nenapisana pravila, da Romov, ki živijo na istem eh, območju, ne obravnavajo na enak način kot drugih občanov. Ni pomembno, da gredo romski otroci v šolo, ni pomembno, da imajo romska, romske družine eh, dostop do tekoče vode. To je v njihovi kulturi, da tako živijo. Ampak ne, to ni res. Samo neromska družba nasili v takšno situacijo in zato je sramota Evrope, da se to še vedno dogaja romska skupnost je del naše družbe in zato vsi za njo odgovarjamo, čisto vsi, ki smo danes tukaj. Ne samo takrat, ko potekajo državne volitve, lokalne volitve ali pa takrat, ko iščemo kakšnega grešnega kozla. Sram nas je lahko, da tako razmišljamo. Namreč, če bomo še naprej iskali grešne kozle na tak način in če bomo še naprej. Eh, vzpodbujali takšne stereotipe, nikoli ne bomo doživeli družbe, v kateri si želimo živeti, tolerantne družbe, kjer bomo spoštovali drug drugega in bomo spoštovali vrednote, zapisane v pogodbah o ustanovitvi Evropske unije. Zahvalila bi se vsem, ki so danes prišli na to sejo. Upam pa, da boste, ko se odpravite nazaj v svojo državo, prevzeli odgovornost za vse vaše državljane, ne glede na njihovo narodnost, na spol in tako naprej. Tudi Romi so pomembni. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki me podpirajo pri tem poročilu, ki mi stojijo ob strani že od začetka in ki res prevzemajo odgovornost za vse evropske državljane. Hvala. Thank you. Thank you, Soraya. That, that's a very powerful. Hvala lepa, Soraya. To je bil pa res uh, zelo emocionalen govor in vreden Evropskega parlamenta. Besedo bi dala gospodu Dimitra Kopulusu, vodja oddelka za enakopravnost in pravice državljanov v Evropski agenciji za temeljne pravice. Ta bo predstavil um, glavne ugotovitve raziskave o proticiganstvu in izvolite, gospod Dimitra Kopulus. Hvala lepa, hvala, da ste povabili našo agencijo na ta pomembni sestanek. Vedno z veseljem delimo z poslanci Evropskega parlamenta to, kar vemo. Odlična priložnost je sedaj, da razmislimo o tem, kakšna je trenutna situacija in kaj lahko dosežemo kar je bilo doseženega že od leta 2011. Okvir za vključevanje Romov je namreč prvično temo zasidral v okvir temeljnih pravic. Imamo jasne sklice na pogodbe Evropske unije in na listino o temeljnih pravicah. Že drugi so govorili o priporočilih sveta iz decembra 2013. Tam so govorili o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah samo en stavek bi citiral iz teh sklepov. Tam namreč piše, da mnogi Romi v Evropski uniji še vedno imajo težave zaradi revščine, socialne izključenosti, diskriminacije in imajo ovire pri izkoriščanju svojih temeljnih pravic in zato se jih pogosto izkorišča ne gre za to, da bi bili Romi po definiciji ranljivi. Ne, postanejo ranljivi zato, ker se soočajo z revščino, socialno izključenostjo in mnogimi stereotipi ter proti ciganstvom. Politični ukrepi, ki, se, ki jih svet tukaj priporoča, so ukrepi, s katerimi se bojujemo zoper diskriminacijo in eh, različne stereotipe. Agencija za temeljne pravice je sedaj zbirala dokaze o tem, preko različnih uh, anket, ki jih izvajajo naši uradniki na Dunaju. Seveda pa smo šli tudi v lokalne skupnosti na teren in si ogledali, kako se izvajajo ukrepi za vključevanje Romov v skupnosti, ali se to učinkovito izvaja ali ne. Kaj to pomeni? Tako kot nekakšno dvigalo smo začeli na najvišji ravni, na ravni Evropske unije, in smo zbirali dokaze za to, kakšne so politike evropskih držav. Potem pa smo se spustili v pritličje in si ogledali, kaj, kako te politike delujejo na terenu, ali pomagajo ali ne. Priporočila sveta iz 2008 so pokazala tudi na naslednje. Evropska unija je ena izmed najbogatejših eh, struktur na, evropskem, na svetu, ampak vseeno ne pomaga pri eh, tem, da bi vključevali Rome v družbo. Še vedno to potem tudi eh, škodi naši konkurenčnosti in ustvarja dodatne stroške za evropsko družbo. Proti ciganstvu še vedno obstaja tako kot sovražni govor, kot tudi do, v obliki določenih napadov vedno, ko vaše vlade razvijajo strategije in ukrepe tukaj, to ni dovolj, če ne bodo tudi sprejeli specifičnih ukrepov za to, da se odpravi diskriminacija, da se spodbuja izobraževanje, vključenost in tako naprej. Strategije same po sebi pač ne delujejo. Ne bom ponavljal teh številk, ki jih je Soraja že navedla. Kaj pa se nam zdi izjemno pomembno? 4 odstotki vseh vprašanih Gre za reprezentativni, naključni vzorec Romov, ki smo jih eh, obravnavali v devetih državah članicah, in štiri odstotki so že občutili nasilje, ki ga je motiviralo sovraštvo. Gre za na stotine primerov, ki bi jih bilo potrebno preučiti, preiskati in eh, obsoditi, se to ni zgodilo. Zakaj se to ni zgodilo? Zato, ker tisti, ki doživljajo takšno nasilje, ne poročajo o teh dogodkih. Le ena tretjina ljudi je prijavila takšen dogodek. Zato moramo storiti več, da bi imeli pripadniki romske skupnosti zaupanje v policijo in eh, sodne organe. To pa vpliva na priložnosti v življenju. Namreč res je, mladi v Evropi imajo težave pri iskanju službe, ampak odstotek mladih Romov, ki nimajo eh, zaposlitve, je veliko, veliko večji kot pa odstotek drugih državljanov. Kljub temu, da je na voljo veliko evropskih strukturnih skladov, naprimer, ampak to se ne uporablja. Analiza je pokazala, da je velik problem tudi stanovanska problematika. Namreč to vpliva na priložnosti Romov v življenju če živijo na etnično ločenem območju, v neprimernih pogojih in kjer je preveč ljudi, potem je to povezano z dvema težavama. Ti ljudje se ne vključujejo v eh, izobraževalne ustanove in potem niso zaposleni. Velik del Romov še vedno živi v pogojih, ki niso eh, zelo dobri, torej gre za naprimer 68 odstotkov ljudi, Romov, ki živijo v Romuniji, pa nimajo tekoče vode. To so pogoji, ki eh, so nespremljivi, namreč večina izmed nas to jemlje kot nekaj samoumevnega. Le zanemrljivi del splošnega prebivalstva živi v takšnih pogojih, po podatkih Eurostata. Naslednjo poletje bodo evropske vlade govorile o tem, ali naj bi za svojimi kolegi na ravni Združenih narodov dosegli dovolj napredka v okviru trajnostnega razvojnega cilja 10, ki govori o zniževanju neenakosti na globalni ravni. Na globalni ravni bomo ugotovili, da je odstotek Romov, mladih Romov v Evropski uniji, ki so brezposelni, se ne izobražujejo in niso v eh, kakršnem koli izobraževanju, je izjemno visok. Tako visok kot pri veliko bolj revnih državah, kot so naprimer Honduras, Jemen, Trinidad in Tobago ter Samoa. Namreč odstotek eh, Romov v Romuniji, kjer živi največ Romov v Evropski uniji in imajo dostop do tekoče vode, je podoben kot pa v Butanu, Gani ali Nepalu. Gre za statistiko, ki nas mora pretresti. In to je samo del eh, težav, s katerimi se srečujejo Romi že odnegdaj. 2019 bo spet pomembno leto. In sicer to bo 50 let, odkar je parlamentarni zbor sveta Evrope podpisal priporočilo 563, kjer so bili zaskrbljeni zato, ker se situacija Romov še ni izboljšala. To je bilo pred 50 leti, pol stoletja in to je res žalostno. Namreč Evropska unija je zelo ponosna na to, da se zauzema za človekove pravice po vsem, po vsem svetu. Pri nas pa se ne bojujemo zopr proti ciganstvu. Nismo sprejeli nobenih politik, ki bi na kakršenkoli dejanski način spremenili življenje Romov. Ponavadi rečem, da moramo ustrajati, da se ne smemo ustaviti samo zato, ker je preteklo že 50 let. Nacionalni parlamenti imajo tukaj pomembno vlogo in tudi pomembno odgovornost, da nekaj spremenijo vedno znova moramo spominjati naše vlade na to, kakšen vpliv, kakšen učinek ima proti ciganstvo, da to spodkopava njihove naložbe v vključenost Romov v družbo. Ustrajati moramo pri tem, da se mora izvajati to, ta priporočila sveta. Potrebujemo boljšo koordinacijo na nacionalni ravni. Prav zato bi podprl komisijo, namreč že od leta 2012 tukaj uspravljamo tukaj obstaja mreža kontaktnih točk na nacionalni ravni, ki se redno srečujejo in usklajujejo. Ena država v Evropski uniji, moja država, sedaj vzpostavlja mrežo na nacionalni ravni, tako da bi imeli tudi povezavo med organizacijami, ki vzpodbujajo vključenost Romov v družbo. Namreč najpomembnejše je, da se ukrepi izvajo na lokalni regionalni ravni. Države morajo znižati revščino, namreč le na tak način lahko izboljšamo eh, socialno zaščito in vključenost v trg dela. Izkoristiti moramo celoten potencial Evropskega sklada za strukturnega investicijskega sklada. Tistim, ki jim je najtežje, pa moramo nameniti tudi več pomoči. Vzpodbujati moramo nediskriminatorni dostop do socialnih stanovanj, to je še izjemno pomembno, ko gre za prostorsko stisko, s katero se soočajo Romi. Ne smemo dovoliti, da bodo Romi še naprej živeli v ločenih eh, naseljih, ampak morajo imeti res dober dostop do infrastrukture, kot je naprimer tekoča voda. Okvir iz leta 2011 bo kmalo zaključil svoj cikl in Evropska unija bo opravila pregled tega političnega cikla. Naša analiza je pokazala, da se stvari ne smejo nadaljevati kot do sedaj. Potrebujemo iskreno razpravo o tem, kaj je šlo narobe in ponovno moramo se zauzeti za to, da bomo izpolnili obljube, ki smo jih zadali v tem okviru, zato da bomo res vplivali in izboljšali življenje Romov. Thank you very much. Then our next. Najlepša hvala. Nadaljujemo. Besedo dobi gospod Jonathan Mack iz eh, Nemškega sveta za eh, Sinte in Rome. Nadomešča pa predsednika gospoda Romana Rosa. Izvolite. Deset minut imate na voljo. Najlepša hvala. Uh, Ja, žal je imel gospod Rose nesrečo in se opravičuje, ker ga tukaj ni, zato bi jaz danes v njegovem imenu predstavil ta eh, govor. Spoštovani poslanci, gospe in gospodje, zahvalil bi se odboru Libe za to zelo pomembno pobudo, da govorimo o boju zopr proti ciganstvu in govorimo o temeljnih pravicah sintov in romov. In sicer za poslanci iz celotne Evrope. Resolucija Evropskega parlamenta o proticiganstvu iz, iz oktobra 2017 je ključnega pomena za sinte in rome po celotni Evropi. Rad bi se zahvalil gospe Soraji Post za njeno odlično delo. Namreč le na tak način lahko pripravimo konsens okrog te pomembne teme prvič se obravnava proti ciganstvu v Evropi kot razlog za sovraštvo, nasilje in diskriminacijo, ki vpliva na velik del eh, te manjšine. Proti ciganstvu, podobno kot antisemitizem, je nekaj, kar obstaja v Evropi že več stoletij. Manifestira pa se kot eh, rasni predsodek, kot eh, razčlovečenje, kot rasistično nasilje, pa tudi kot strukturni rasizem v mnogih inštitucijah v evropskih državah proti ciganstvu, ta specifična forma rasizma preprečuje enako pravno sodelovanje sintov in romov v skoraj vseh področjih družbe. Če že govorimo o situaciji, eh, bivanski situaciji in o vprašanju izobraževanja, ter še posebej o segregaciji romov v šolah, moramo razumeti, da obstaja dobro dokumentirana situacija, kakšne težave imajo tukaj Romi. In tukaj gre v bistvu za materializiran rasizem. V mnogih državah Evropske unije so Romi stigmatizirani in se jih obravnava kot socialni problem. Vlade želijo nekako rešiti to z strategijami proti revščini, ampak takšni pristopi pogosto ignorirajo in um, ne upoštevajo pod, tega proticiganstva, ki tukaj obstaja. Žrtve strukturnega rasizma se okrivi za slabo situacijo. Ocene, ki jih je opravila Evropska okvirna strategija za Rome, so pokazale, da je boj zoper mehanizme proti ciganstva ključen, če želimo doseči vključenost v družbo in če želimo, da bi bili naši programi proti diskriminaciji uspešni. Boj proti proti ciganstvu ni odgovornost te manjšine. To je potrebno povedati. Gre za nalogo, ki jo ima večinska družba in njene inštitucije. Gre za nalogo evropskih inštitucij in evropskih držav. Sinti in Romi so namreč enakopravni državljani v svojih državah. Opazili smo kar precejšen napredek v politični razpravi o proticiganstvu, istočasno pa vidimo to, da prebivalstvo še vedno zavrača Sinte in Rome. To so pokazale različne študije, naprimer tudi študija Agencije za temeljne pravice. To zavračanje, skupaj z vse večjim ekstremnim nacionalizmom v zadnjih letih, postaja vse bolj in bolj nasilno. In to tudi ogroža romske manjšine v skoraj vseh državah članicah. V Nemčiji, tako kot v Evropi nasploh, imajo Sinti in Romi vse več opravka z nasiljem. Pred enim tednom je 17-letni uh, eh, fant Goško bil umorjen v Montani v Bolgariji, ko je nabiral oziroma ko je grabil uh, travo in seno V Berlinu je poleti nekdo eh, začel streljati na mlade eh, Rome in otroke. Takšne dogodke je potrebno preučiti, obsoditi in obtožiti. Poleg tega moramo tudi identificirati proticiganske motive, ki so dejansko razlog za takšne zločine. V Italiji je potrebno tudi um, obsoditi izjave ministra za notranje zadeve Mateja Salvinija, ki je želel, da bi se registrirali Sinti in Romi, namreč to ni eh, pravilen način. To je v skladu z tradicionalnimi fašističnimi režimi. Najprej so se namreč v Italiji zauzeli za to, da izključijo migrante iz svoje države, potem pa želijo izključiti tudi manjšine, kot so naprimer Romi. Žal pa bo treba Rome ohraniti na Italiji, je rekel ministr za notranje zadeve. Pred nekaj dnevi so imeli v Nemčiji težavo z tem, ker naj bi izkoriščali socialni sistem. Dejali so, da eh, tihotapci z ljudmi prinašajo Rome iz Romunije v mesto Duisburg. In nekdo je dejal, da je potrebno potem tukaj obravnavati ljudi, ki um, dejansko umažejo ulice in potem razširjajo težavo z podganami. No, če poznate nemško zgodovino, veste, da so nacisti vse čas govorili o tem, kako se jude primerja z podganami. In takšni izrazi, govor o tem, da je to problem s podganami, samo spodbuja sovraštvo do neke manjšine in eh, povzroča povečanje proticiganstva. Ko govorimo o proticiganstvu, moramo razmišljati tudi o najbolj ekstremni in eh, radikalni obliki tega simptoma. Gre za uboj 500 tisoč sintov in romov v času holokausta. Nacisti so eh, kolektivno zanikali, da imajo pripadniki romske skupine pravico do obstoja. Zakaj? Samo zato, ker so bili rojeni kot sinti ali kot romi. Nurnberški zakoni iz leta 1935 so veljali za jude, pa tudi za sinte in rome. Prav zato se je začel postopek oduzemanja pravic in pregona, ki se je zaključil z namenja, namenskim ubijanjem romov, sinto ter seveda tudi judov v Evropi. V Nemčiji je trajalo več desetletij, dokler federalna vlada ni prez, priznala holokausta sintov in romov in to se je zgodilo leta 1982 potem ko so Sinti in Romi več desetletij prosili za to. Prepoznavanje romskega genocida leta 2015 strani Evropskega parlamenta pa je bil tudi zgodovinski korak za našo manjšino. V resoluciji piše, da je 2. august eh, spominski dan Evrope na romski holokaust. Vse države članice pa poziva k temu, da priznajo ta genocid. Poleg tega je prišlo tudi do pozitivnega razvoja na področju boja proti, proti ciganstvu. Na podlagi resolucije strani nemškega Bundestaga bo sedaj federalna vlada kmalo sprejela neodvisno strokovno komisijo za proti ciganstvo. To je namreč eh, zahteval centralni svet nemških sintov in romov. Ta organ bi torej preiskoval različne razloge, zakaj prihaja do proti ciganstva in razvil tudi eh, protistrategije. strategije v vsakem mandatu vlade bomo parlamentu predložili poročilo o tem, federalna vlada pa bo na podlagi tega poročila tudi sprejela strategije. Proračun v višini 500 tisoč evrov je bil namenjen tej strokovni komisiji za leto 2019 in mi pozdravljamo dejstvo, da je federalna vlada se zavezala uložiti eh, več milijonov evrov vsako leto v izobraževanje o proticiganstvu. Poleg tega so pred kratkim ustanovili tudi raziskovalni center o proticiganstvu in sicer na Univerzi v Heidelbergu. Oktober 2017 je Evropski parlament sprejel resolucijo, ki priporoča, da evropske države članice ustanovijo strokovne komisije o proticiganstvu na nacionalni ravni. Gre za tako imenovane komisije za pravo in resnico prosim vas, da to pobudo predlagate tudi vašemu nacionalnemu parlamentu. Današnja konferenca kaže na to, da je boj zopr proti ciganstvu dosegel najvišjo raven politične, političnega odločanja. Ta dogodek je tudi nadaljevanje naše eh, mednarodne konference o proti ciganstvu na visoki ravni. Ta je potekala 2016 v skladu z federalnim eh, ministrstvom za zunanje zadeve in tudi svetom Evrope ta konferenca je govorila o tem, kakšno vlogo imajo politični voditelji v boju zopr proti ciganstvu. Na konferenci smo sprejeli pobudo za to, da bi ustanovili nekakšno mednarodno parlamentarno koalicijo za boj proti proti ciganstvu. Na naši konferenci danes bi lahko storili še korak naprej in združili poslance različnih parlamentov, pa tudi um, Evropski parlament, različna, različne oblike. Um, odborov v svetu Evrope in tako naprej. Razvoj demokratične Evrope, Evrope, v kateri živimo danes, ni nekaj, kar se je zgodilo na ključno. Proticiganstvo pa je podobno kot antisemitizem usmerjen neposredno v eno manjšino, v Sinte in Rome oziroma Jude. Ampak tukaj gre za dejansko splošen napad na demokracijo, na vladavino prava in na naše vrednote. Prav zato moramo prepovedati proticiganstvo v Evropi, ga sankcionirati in se bojevati zoper proticiganstvo. To pa zahteva od nas, da se k temu zavežemo. Od Evropske komisije in držav članic pričakujemo, da bo boj zoper proticiganstvo postal ključen del vseh politik in bo postal tudi ključen del Evropske okvirne strategije za Rome po letu 2020. Najlepša hvala. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod Mak. Zdaj pa bomo prisluhnili članom nacionalnih parlamentov. Tukaj pozdravljam gospoda Tomasa Hammerberga, ki je član švedskega Rikstaga. Tudi vi, gospod Hammerberg, imate deset minut na voljo, potem pa bomo dali besedo še drugim članom in članicam parlamentov ki sedijo v dvorani, še vedno lahko oddate svojo prijavo k besedi, če želite sodelovati v prvem ali drugem krogu, kot želite. Gospod Hammerberg, izvolite. No, ne domišljam si, da predstavljam vse parlamente v Evropi, ampak mislim pa, da je ta konferenca zelo pomembna. In logično je, da Evropska unija prevzame vodilno vlogo, ko gre za boj proti, proti ciganstvu. Um, to je v veliki meri evropski problem. Ampak eh, glavni ukrepi se bodo morali zgoditi na lokalni ravni. Pred nekaj leti sem bil komisar za človekove pravice v svetu Evrope, potoval sem v vse evropske države. Uh, nekatere sem obiskal tudi večkrat in eden mojih glavnih vtisov je bil, da to vprašanje v evropskih državah še ni rešeno. V večini evropskih držav so bili poskusi povsem neuspešni, ko so skušali preprečiti proti ciganstvo. In zdaj je res skrajni čas, da da ukrepamo, da nekaj naredimo. Slišali smo, kakšne so statistike, opisali ste nam različne primere in to res vse zasluži našo pozornost. Opisal bom nekaj primerov in dejavnosti, ki bi jih lahko prevzeli in izvedli nacionalni parlamenti za to, da Evropo očistijo te grozljive diskriminacije proti velikemu delu prebivalstva na evropski celini. 800 um, 8 milijonov ljudi um, na evropskem kontinentu to zadeva. Torej, to vprašanje res moramo uvrstiti visoko na našo agendo. Vendar pa ne moremo brez zgodovinskega pregleda in zgodovinskih pojasnil. In zato je zelo pomembno, da je komisija začela ukrepati. Mi smo prepričali švedske oblasti, da so se lotile tega problema. Sam lahko poročam o v odnosih med eh, večino prebivalstva in pa romsko skupnostjo na švedskem, ki so se bistveno izboljšali. Še vedno je nekaj težav z zaupanjem, ampak dialog se je začel in to je zelo pomembno. Naslednji korak oblasti pri nas je bil, da so vzpostavile komisijo, ki je proučevala ne samo zgodovino, ampak eh, tudi trenutno situacijo, torej ne samo zgodovinskih dejanj, tudi eh, zločinov proti Romom ampak eh, tudi torej, trenuten položaj. Vključeni so akteri iz različnih delov družbe in pripravljeno je bilo poročilo v zvezi s tem, kakšne ukrepe naj bi sprejeli zdaj, zato da eh, bi preprečili sovraštvo do Romov. Na ta način smo Rome vključili v pravo razpravo o tem, kaj je še treba postoriti, zato da se njihov položaj izboljša. Mislim, da je bila izkušnja tako pozitivna, da bi jo priporočil tudi drugim državam. Pomembno je pogledati tudi to, kaj lahko naredimo v konkretnih primerih. Mi smo imeli zelo resen primer, o katerem so poročali tudi mediji in sicer je policija v nekem delu Švedske delala registr Romov. Eh, in to samo na podlagi dejstva, da so pripadali romski skupnosti. Na ta seznam so bile uvrščene številne romske družine, eh, seznam je bil dolg in ko je to prišlo ven, so eh, se Romi uprli. Vprašali so se, kako je lahko policija nas eh, uvrščala na ta seznam samo zato, ker pripadamo določeni etnični skupini. Potem so bili izvedeni politični ukrepi in mi smo dobili občutek, da so se eh, takšne registracije končale. Torej, zdaj se to ne dogaja več in upam, da se tudi v prihodnosti ne bo. Je pa zelo pomembno, da se lotimo obstoječih problemov. In zato eh, tudi priporočamo, da bi eh, se vzpostavil urad eh, varuha človekovih pravic. Take urade zdaj imamo povsod po Evropski uniji. V nekaterih državah obravnavajo tudi problematiko Romov, v drugih pa ne. Zelo jasno moramo povedati, da ko gre za diskriminacijo in za dejanja proti romskemu prebivalstvu, kar je nesprejemljivo, torej, da Romi imajo možnost, da se proti temu pritožijo. Morajo imeti tudi občutek, da bodo njihove prošnje in pritožbe potem profesionalno obravnavane. Potem imeli smo tudi en uh, pr problem oziroma en primer v pravosodju. Uh, šlo je za. Uh, kazniva dejanja iz sovraštva proti priseljenim Romom. Ko so žrtve šle na policijo in to prijavile, so Romi ugotovili, da policija skoraj nikoli ni podrobno proučila njihovih primerov. Zelo malo teh primerov je dejansko končalo na uh, sodiščih in v redkih primerjih so bili storilci potem kaznovani. Romi so potem prišli do zaključka, da se preprosto ne splača prijavljati kaznjivih dejanj. In spet se je postavilo vprašanje zaupanja. Takšna poročila je treba vzeti zelo resno. To je zaključek, ki ga lahko potegnemo iz te lekcije. Določeni ljudje, ki so poklicno bolj v stiku z Romi, bi morali tudi biti bolje ozaveščeni o romski kulturi in o romskih navadah. To je še posebej pomembno za policijo, za učitelje, za zdravstveno osebje in za podobna delovna mesta. Ključnega pomena je, da tisti, ki predstavljajo družbo v odnosu do Romov, da poznajo romsko kulturo, in da to potem tudi upoštevajo pri svojem delu, zato da se ne povečuje vrzel v zaupanju. Na tem področju bo treba še precej postoriti. Potem pa so še stvari, ki jih eh, moramo nujno popraviti, naprimer kar se tiče državljanstva, kar se tiče osebnih izkaznic. Torej, Romi bi morali to imeti urejeno, da se bodo lahko identificirali. Mm, ti problemi včasih izhajajo od rojstva eh, naprej, zato ker nekatera rojstva niso prijavljena. In eh, škandalozno je, da imamo v Evropi še vedno ljudi brez državljanstva. Eh, s tem so jim oduzete tudi državljanske pravice. Ampak to v določenih delih Evrope še obstaja. Potem mm, treba je pogledati, kakšen je položaj na področju šolanja za Rome. Rome pogosto uvrstijo v posebne razrede in to samo zato, ker so Romi. Zagotoviti moramo, da bodo tudi romski učenci imeli pravico sodelovati v splošnem izobraževalnem sistemu svoje države. Politično zastopstvo, to je tudi velik problem. Zelo malo predstavnikov Romov ima sedeže v parlamentih po Evropi. In tukaj se spet kaže vrzel med politiko in pa dejanskim življenjem romskega prebivalstva. O tem bo treba še razmisliti in to je sporočilo tudi za politične stranke. Politične stranke bi morale poskrbeti za to, da bodo Romi dovolj usposobljeni, da se bodo vključili v politično življenje v svojih državah. Še nekaj eh, želim povdariti. Karkoli bomo naredili eh, za Rome, mislim, da tega ne smemo delati za Rome, ampak skupaj z Romi. Še vedno delamo napake, ko se mi odločimo o tem, kaj naj bi naredili za nje, ampak to ni povsem demokratično, če Romi sami niso vključeni. Hvala, gospod Hammerberg. Zdelo se mi je, da poznam vaše ime, ampak nisem bila prepričana, nisem vedela, da ste eh, potem naredili še kariero v parlamentu svoje države. Besedo zdaj dajem članom in članicam parlamentov, nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta. Eh, najprej sem pogledala svoje kolege iz Evropskega parlamenta, bi si želela o vas pregovoriti, da gospod Momčilo Martinovič, ki prihaja iz Črne gore. To bo izziv tudi za naše tolmače. Vi boste govorili črnogorsko, tega jezika uradno še nimamo, imamo pa hrvaščino. In kolikor vem, bomo postopali tako. Upam, da nam bo uspelo rešiti ta vseevropski izziv, saj smo eh, enotni v eh, naši raznolikosti. Gospod Martinovič, izvolite. Mikrofon je tukaj bistven. Prosim, priključite mikrofon right. Uvažena predsjedavajuća, želim najprije da vas sve pozdravim i da pošaljem netople pozdrave iz Crne Gore. Najprije bi vas vse prisrčno pozdravil. Prišel sem sem zato, da bi od vas slišal, katere najboljše prakse si lahko izmenjamo in kaj lahko potem eh, od tega uporabimo tudi v svojih državah. Tukaj nas gosti odbor Libe, odbor za temeljne svoboščine in državljanske pravice, ki eh, tesno sodeluje eh, s Črnogoro. Eh, Črnogora si želi postati država članica, imamo okrog 600 tisoč prebivalcev in en odstotek našega prebivalstva je Romov. ko govorimo o ranljivih skupinah v naši državi, še posebej o Romih, um, imamo kar nekaj izkušenj, ki bi jih radi zdaj podelili z vami. V zadnjih desetih letih smo izvedli kar nekaj pobud. Še posebej ko je iz sosednjih držav k nam prišlo veliko število Romov. Veliko teh ljudi je nepismenih, bili so zelo revni, ampak želeli so se vključiti v našo družbo. Zato smo prevzeli. Eh, celovit pristop, eh, zagotovili smo jim stanovanja, hrano in jih vključili v naše družbeno življenje. Namenili smo jim predvsej dejavnosti in ukrepov, zagotovili smo jim možnost izobraževanja od vrtca naprej vse do univerzitetne izobrazbe. pred nekaj leti na univerzah še nismo imeli romskih študentov, danes pa jih imamo 24. Isto velja tudi glede zastopanja Romov v javnih institucijah. To zastopstvo se z vsakim dnem povečuje. Rome skušamo vključiti v socialne dejavnosti, v politično življenje in življenje družbe nasploh. In kaj je še pomembno, to je zdravje, zdravstvene storitve in pa zaposlovanje. Mi smo se zelo aktivno lotili vprašanja zaposlovanja Romov in pa njihovega vključevanja v vse vidike eh, družbenega in političnega življenja. to velja tako za lokalno, kot tudi nacionalno raven, tudi nacionalni parlament. Na seznamu strank na lokalni ravni imamo tudi predstavnike Romov in upam, da bomo v prihodnje imeli tudi take, ki bodo aktivno sodelovali pri sprejemanju odločitev na nacionalni ravni, predvsem odločitev, ki zadevajo Rome. Nekaj dokumentov sem vam želel še predstaviti, ampak eh, ker nimam veliko časa, se bom tukaj ustavil. Če bi si želeli ogledati ta material, ki smo ga pripravili, pa vam ga bom eh, poslal. Opisali smo tudi svoje izkušnje in primere dobrih pobud, ki so se pri nas dobro obnesle. Najlepša hvala za besedo. Veliko čast mi je, da sem lahko sodeloval v tej razpravi in upam, da bom v, eh, da bomo v Črni gori tudi lahko izvedli kakšno od teh dobrih pobud. Hvala, gospod Martinovič. Pozabila sem kolegom povedati, koliko časa boste dobili za govor. V tem prvem krogu boste imeli po tri minute, največ tri minute. Eh, če boste presegli ta čas, vam bom to nakazala. Povedala bom, kdo je na seznamu, tako da se lahko pripravite. gospa Marcelino, potem eh, Romeo Franci iz Evropskega parlamenta, potem Ivan Bajčka iz Nacionalnega parlamenta, gospod Predrag Bakovič iz Nacionalnega parlamenta in potem iz Evropskega parlamenta Julie Ward. Potem spet iz gospod Kaštaži, spet iz Nacionalnega parlamenta in uh, potem bom sama zaključila seznam govorcev. Gospa Katarina Marcelino iz Portugalske je naslednja. Obrigada, senhora presidente. Uh, ah, bo, bom dia a todos e a todas. Boa tarde a todos. Pozdravljeni vsi skupaj. Želela sem se oglasiti v drugi razpravi, ampak ah, nič hudega. Uh, Rada bi povedala, da si Portugalska zelo prizadeva za vključevanje Romov. Eh, romsko skupnost imamo tudi na portugalskem, čeprav jih je mogoče manj kot v drugih državah. 500 tisoč eh, eh, ljudi imamo. ti Romi so vključeni v lokalne skupnosti, mogoče na malo drugačen način kot v Evropski uniji, ampak mm, imamo tudi nacionalno strategijo za vključevanje. Ta strategija je bila uh, pregledana, uh, strategijo smo razširili na nacionalno raven, gre pa za to, da se osredotočamo predvsem na uh, izobraževanje. Uh, Izobraževanje je eh, zelo pomembno. 50 tisoč eh, ljudi šteje ta skupnost, oprostite. Eh, predvsem je pomembno, da izobrazimo mlade in otroke. Otroke je treba vključiti v izobraževalni sistem. Veliko imamo pobud za mlade, vse več je mladih, ki so vključeni v šolanje tudi v srednje šole. Kar se tiče osnovnih šol, vsi otroci eh, hodijo v osnovno šolo in tukaj ni ločenih programov. Eh, imamo pa programe, da vključimo mlade tudi v srednje šole. Tudi program opre imamo, ki mlade pripravlja na zaposlitev. Potem kar se tiče stanovanj, imamo tudi določena sredstva na voljo za to, da se zagotovijo stanovanja za romsko populacijo. To je moje sporočilo, samo še zadnji stavek, kar se tiče eh, sodelovanja romskega prebivalstva v družbenem življenju. Mislim, da jih moramo res. Eh, bolje vključiti, eh, jim dati državljanske eh, pravice in možnosti. In na portugalskem sodelujemo s svetom Evrope, zato da bi vse več Romov aktivno sodelovalo pri razvoju njihove družbe. Hvala. Hvala, gospa Marcelino. Še nekaj prošen za besedo je prišlo, ki sem si jih zapisala. Gospod Romeo Franc zdaj dobi besedo. Zagete kolegi in kolegi. Spoštovani kolegi in kolegice, ime mi je Romeo Franc in sem oseba z romskimi koreninami, sem sint. In veseli me, da v parlamentu, v odboru Libe, govorimo o vključevanju ljudi z romskim ozadjem in da govorimo tudi o anticiganizmu v Evropi. Nekoliko pa obžalujem, da to počnemo v četrtek popovdan, ko mora večina poslancev Evropskega parlamenta oditi, kar pomeni, da bodo zamudili to pomembno sejo. Veliko pomembnih oseb z romskim ozadjem je bilo povabljenih na to zasedanje, kajti konec koncev gre prav za nas. In uh, Danes je primerno spregovoriti o realni situaciji življenja teh skupnosti v državah članicah. Diskriminacija onemogoča dostop do enakih storitev na področju zdravja, izobraževanja in bivanja. To je tudi oblika rasizma v Evropi. Pripraviti bi morali oziroma strategija bi morala biti osnova za boj proti anticinganizmu in za vključevanje. Tako da se lahko vprašamo, zakaj to ni delovalo. Prizadete osebe še do danes niso enakopravno obravnavane, niso obravnavane na enaki ravni pri, in niso vključene v postopke odločanja, kar pomeni, da jih izključujemo in uh, učinkovitost strategije je manjša. Poglejmo si situacijo v Nemčiji. Nemčija se je odločila, da nacionalna strategija za vključevanje Romov ni potrebna. Zaradi tega, čeprav študije kažejo, da bi prek izobraževanja lahko zagotovili večjo, večje sprejemanje in vključevanje Romov. Tu opažamo znatne pomankljivosti kar pomeni, da um, blokiramo številne priložnosti za Rome. Poglejmo si Mačarsko. 12. septembra 2018 je Evropski parlament z, z veliko večino sprejel poročilo in ta, to poročilo kaže, da je romske otroki. Otroci nimajo enakopravnega dostopa do izobraževanja. Tako da nadpovprečno veliko število romskih otrok uh, se izobražuje v posebnih šolah in jim neupravičeno izdajo potrdila o umske omejenosti. In to močno spominja na nacionalsocialistične pristope. Segregacija privede do tega, da ljudje izkoriščamo. Navedel bi še lahko na ducate primerov, ampak nekaj jim je skupno. Osebe z romskim ozadjem so osebe, ki jih ne jemljemo resno. Anticiganizem tabuizira in uh, povzroča molčečnost. Če ne bomo prizadetih uh,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 Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani kolegi, spoštovani kolegice, spoštovani poslanci. Rad eh, bi opozoril na splošno izjavo o človekovih pravicah. Evropska kultura že dolgo pozna boj proti diskriminaciji. Tudi krščanstvo izhaja iz tega, da moramo sočloveka ljubiti prav tako kot sami sebe. Če, dv... Če bomo upoštevali ti dve temeljni načeli, potem vemo, kaj nam je storiti. Vemo, kaj Romi pričakujejo od nas. Vemo, kaj je pomembno za naše sodelovanje. Kot eh, je omenil poslanec pred menoj, Je tako, da če otroci, romski otroci, ki se danes rojevajo, če imajo občutek, da čez deset ali dvajset let o njih ne bodo več govorili tako, kot o njih govorimo sedaj, o, kot o osebah, o, ki jim je treba pomagati, potem bomo lahko ugotovili, da smo nekaj dosegli. Mačarska ukrepa na podlagi podatkov in zavezali smo se k integraciji Romov in eh, na voljo imamo tudi nekatere dokaze o tem. Leta 2011 smo sprožili zelo pomemben postopek in tu gre za okvirno strategijo za integracijo Romov. Gre za strategijo, ki je vsega, vključevanja v vsaki posamezni državi članici. Tako imamo na voljo tudi izjavo oziroma dokument, ki smo ga sprejeli, katerega namen je spodbujanje sodelovanja, tako da bi se lahko izboljšalo situacijo največje evropske manjšine, tako da gre za skupno zastavljanje ciljev. Na mačarskem smo zabeležili napredek, čeprav priznavamo, da obenem obstajajo številne težave, tako kot je v vseh državah članicah. Tako da bo treba storiti še zelo veliko, če želimo doseči cilje. Revščina in tveganje revščine je padla 34 odstotkov na 25 odstotkov v obdobju od 2011 do 2017. In tudi samozavest Romov se je izboljšala. Deloma smo razrešili tudi bivansko problematiko. Romi imajo dostop do boljših bivanskih razmer, do več storitev. In romski otroci sedaj hodijo v šole in v vrtce šole in vrtci so brezplačni, kar pomeni, da jim za to ni treba plačevati. Na voljo je tudi oskrba, kar prispeva k reševanju težav romskih družin. Much, Mr... Najlepša hvala. Gospod Baška je ravno kar govoril, zdaj pa gospod Predrag Bakovič iz Slovenije. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, Cenjeni gospe in gospodje, no, uh, prihajam iz Slovenije, sem poslanec v državnem zboru in hkrati tudi podpredsednik odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Po oceni, ki izhajajo iz ocen občin, centrov za socialno delo in drugih državnih institucij, v Sloveniji živi med sedem tisoč do deset tisoč Romov. Pravna podlaga za urejanje položaja romske skupnosti je opredeljena v Ustavi Republike Slovenije. Poleg tega pa imamo področje romske skupnosti posebej urejeno tudi Zakon o romski skupnosti Republiki Sloveniji, ki je trenutno v postopku sprememb in dopolnitev. Pomembno je podariti, da nobena od 28 članic Evropske unije tega področja nima urejena s posebnim zakonom. Skladno z zakonom vlada Republike Slovenije enkrat letno državnemu zboru poroča o uresničevanju zakona in sicer odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Odbor je zadnje poročilo obravnaval na seji 27. 9. tega leta in predlagal državnemu zboru, da poročilo obravnava na plenarni seji še pred koncem leta. Vlada je Republike Slovenije je lani sprejela nov nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017 do 2021, katerega cilj je izboljšanje položaja ter pospeševanje socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti. V okviru Vlade Republike Slovenije se s problematiko ukvarja Urad za narodnosti, ki je nacionalna kontaktna točka za Rome v Sloveniji, in Komisija za zaščito romske skupnosti, ustanovljena pa je bila tudi medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov, ki je odlično opravila svoje delo in pripravila ustrezna priporočila. Osebno menim, da romsko vprašanje poznam dovolj celovito, saj se z njimi operativno ukvarjam praktično vso mojo poklicno pot. In izzive na področju reševanja romskih vprašanj nasplošno razvrščam nekako v štiri kategorije, ki so področje izobraževanja, zaposlovanja, bivanske razmere in varnostne razmere. Vse te štiri teme so med seboj prepletene in seveda tudi učinkujejo druga na drugo. Reševanje teh izzivov mora teči usporedno, vendar realno ne moremo pričakovati takojšnjih eh, velikih pozitivnih rezultatov. Pomembno je, da se s temi ukrepi prične takoj, kajti vsakim odlašanjem izgubimo novo generacijo in problemi se le poglabljajo. V Sloveniji imamo vizijo, kako rešiti te izzive, saj smo konkretno opredelili probleme in ko, se, ko so leti opredeljeni, je lažje najti rešitve. A čas mi žal danes ne dopušča, da bi konkretno predstavil izzive in nanizal rešitve. Morda bo priložnost za to, da je drugič. Hvala lepa. Thank you very much. Uh, Julie Ward. Hvala. Julie Ward je naslednja. Uh, well, first of all, thank you very Najprej bi se rada zahvalila svojim kolegom in pa parlamentu, ker gosti to pomembno konferenco. Od začetka mojega mandata sem se veliko ukvarjala s to problematiko. Skušam se zavzemati za pravice vseh ljudi, še posebej pa za romske prebivalce. Živela sem v regiji, kjer je bila največja etnična skupina, skupina Romov, to je na severnem delu Anglije. Eh, ta naša regija je etnično zelo raznolika, velik delež romskega prebivalstva tam živi in eh, sama sem se ukvarjala z umetnostjo. Izvedla sem filmski projekt z romskimi otroki, kjer so nas učili o svoji kulturi. Rada bi ta svoj čas za govor porabila za to, da vam povem, kako me je to obogatilo. Tega nismo delali v korist Romov, šlo je za dvosmerni dialog. Vedno smo želeli biti v dialogu um, drug z drugim, imeli smo kulturno sodelovanje in izmenjevali smo si kulturne izkušnje. In če Romov ne bomo na primeren način vključili, potem bomo manj bogati kot evropska družba. Sama predstavljam severozahod Anglije in smo v zgodovinskem obdobju, ko se soočamo z veliko rasizma, islamofobije, ksenofobije eh, in eh, drugih vrst sovraštva. In rada bi vam povedala, da da na eh, predvečer referenduma junija leta 2016, da je skupina romskih otrok bila zunaj na ulici, igrali so se eh, tako kot eh, drugi otroci, uživali so svojo pravico do igre, ker to je pravica, in njihovi otroci so bili takrat zelo zaskrbljeni za nje, zato ker je v tistem obdobju še posebej bilo veliko rasizma in sovraštva v zraku. In tudi zdaj, eh, pod Terezo Mej, je v zraku veliko sovraštva, veliko nestrpnosti in ti otroci se ne igrajo več na ulici. V centru njihove skupnosti so zato ustvarili poseben prostor, kjer se otroci zdaj igrajo. Dobro je, da je bilo to narejeno, ampak nesprejemljivo pa je, da mladi otroci ne morejo zunaj raziskovati ulice in okolice, kjer živijo. Rada bi eh, to povedala, predala to sporočilo, zato ker se po Evropi širi nestrpnost in to je nesprejemljivo. Temu pa smo še posebej priča pri romskem prebivalstvu. Eh, sama sem sodelovala z mrežo Ergo, tudi z raznimi organizacijami za boj proti rasizmu in eh, obiskali smo tudi različne kraje, eh, kjer so nam mladi pokazali, kako lahko vlagamo v drugačno Evropo. Evropa mora biti bolj vključujoča, Romom moramo dati možnost in priložnost, da bodo z nami delili svojo kulturo. Na ta način bomo dosegli boljši svet. Hvala. Prosim svoje kolege tukaj iz Evropskega parlamenta, da ne dajemo slabega zgleda s tem, da prekoračimo čas za govor. Gospod Kaščazi iz eh, Hrvaške bo zdaj govoril. Izvolite. Veljko Kajtazi, saborski zastupnik 12 nacionalnih manjin. Sem Veljko Kajtazi iz sabora. Eh, prihajam in predstavljam 12 manjšin v hrvaškem parlamentu. Med njimi je tudi romska manjšina. Poročilo gospe Soraje me sploh ne preseneča, ker gre za odraz eh, dejanskega stanja, ki ga doživljajo Romi. To je žalostno, a resnično. Nam pravijo, da smo leni, da ne delamo, ne poslušamo. Temu smo priča že desetletja in izboljšave pri stanovanjih in eh, splošnem položaju v družbi niso bile tako velike. Na Hrvaškem Romi še vedno živijo v pogojih, kakršni so prevladovali v 17. in 18. stoletju. In ko govorimo o zaposlovanju, eh, bi z vami delil eno vprašanje. Ali si lahko predstavljate, da bi vse čas živeli v recesiji? S takšno situacijo se eh, romski otroci soočijo že ob rojstvu in potem tako živijo celo življenje do smrti. Poslušal sem eh, razpravo tukaj. in tudi različne analize in ocene. Zanima me, ali imate kakšne informacije o tem, koliko priporočil v resoluciji so sprejele države članice in koliko teh priporočil je potem rezultiralo v konkretnih projektih, torej novih projektih, ki niso obstajali pred resolucijo. Hvala. Think, Soraya, Hvala.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 Omenjali ste diskriminacijo, diskriminacijo, kateri so podvrženi Romi. Pravite, da ni dovolj dostopa do storitev in da nasplošno um, Romi ne sodelujejo enakopravno v družbi. Ampak nasplošno je treba izboljšati obupne situacije, v katerih živijo Romi. Tu gre za naselbine na periferiji mest živijo v revščini in socialni izkuš, izključenosti. In tu gre za probleme, ki so medgeneracijske narave. Zato je treba pri, zagotoviti politično voljo, strateško načrtovanje in zagotoviti je treba tudi kompetentno upravljanje, ustrezna sredstva in aktivno sodelovanje prebivalstva. Zato se strinjam s komentarji ki so jih podali tudi drugi. Gre za komentarje glede socialne vključenosti. Tu gre za širši okvir, ki se nanaša na boj, za, boj proti revščini. In napak je bilo, da smo poskušali reševati romsko vprašanje predvsem prek tega okvira. V zadnjih desetih letih sem izpostavljala, da nam manjka koherentnega prenosa ukrepov z nacionalne na lokalno raven. Tako da sem vesela, da sedaj opažamo to problematiko. Vsaka država bi morala imeti nacionalno strategijo, ki mora segati tudi na regionalno in lokalno raven, kajti prav na lokalni ravni opažamo mm, diskriminacijo, tako da bi morali to podariti proti, tu bi se morali boriti proti, proti ciganizmu. Poleg tega letna poročila so zelo pomembna, ker nam pomagajo ugotoviti, ali so naša sredstva dosegla končne upravičence, ali ima prebivalstvo dejansko koristi od teh eh, projektov ali se morda okoristijo samo posredniki. Pomembno se mi zdi, da povdarimo delo odborov, ne vem, kako so se že imenovali, mislim, da spravni odbori. Okrepiti je treba njihovo delo. Kot ste dejali, poglavitni razlogi so tisto, kar je pomembno. To opažamo tudi pri nas doma. Oblikovali smo poseben sekretarjat, katerega namen je boj proti temu pojavu in zato lahko tudi celotno situacijo bolje spremljamo. Zato bi morali to še preučiti. Gre za usklajevanje strategij, za mobilizacijo organov, zato da bodo prihodni rezultati boljši. Hvala. Sedaj pa Eva Majtazova iz Češke. Dobri den, važene dame in panove. Najlepša hvala, spoštovane dame in gospodje. Prihajam iz odbora za družinska in manjšinska vprašanja pri Češkem parlamentu. Rada bi izvedela kaj več o, o dobrih praksah v drugih državah članicah glede vključevanja Romov in drugih manjšin. Proticiganstvo je nekaj negativnega. To nima kaj iskati v naši družbi, boriti bi se morali proti njemu. Po drugi strani pa se mi zdi nujno, da upoštevamo zgodovinske poglavitne razloge za nastanek eh, proti ciganstva. Proti tem poglavitnim razlogom bi se morali boriti. morali bi razumeti, da to vpliva na vsa področja posameznikovega življenja. Izpostaviti je treba tudi jezikovna vprašanja. Med seboj se moramo razumeti. Včasih Romi ne, živijo, ne govorijo jezika države, v kateri živijo. Je pa tudi res, da ne poznam veliko ljudi, ki bi znali govoriti romsko. Tako da. Tudi to je pomembno. Gre za komunikacijo. Pomislimo samo na učbenike, naprimer. Ti učbeniki bi lahko bili tudi v lokalnih jezikih, v romskem jeziku, tako da bi lahko Romi se bolj aktivno udeleževali družabnega življenja lokalne skupnosti. Poleg tega bi vam zastavila vprašanje, ali veste, koliko ljudi sploh govori romsko? Kajti Če bi veliko ljudi govorilo romsko, bi bolj sprejemali romsko skupnost. Tudi bolj uspešni bi bili. Ni dovolj, da samo oblikujemo komisije in pripravljamo strategije. Treba je pritegniti k sodelovanju vse zadevne akterje. Very... Najlepša hvala. To je zelo smiselno vprašanje. Upam, da se bo na to kdo odzval. Sama sem zadnja govornica na tem seznamu. Spom, spominjam se, da smo imeli zelo dolgo in zelo angažirano razpravo glede bolj vključujočih nacionalnih programov za vključevanje Romov v družbo. Naj povem, da je potem prišlo pravzaprav do škandala na mejah, ko, Romov, ko so izselili Rome brez francoskih potnih listov. Kar tako, ne da bi preučevali posamezne primere. Šlo je za splošni ukrep in zaradi tega je prišlo do razborjenja v Evropski uniji glede načina, na katerega se je ena vlada lotila tega področja in pri tem pozabila na individualni pristop in na temeljne pravice. Svet in parlament sta se zato dogovorila, da je treba okrepiti vključevanje romske skupnosti. Tako da bi se navezala na to, kar je povedal gospod Franc glede nemške zvezdne vlade, ki se je odločila, da ne bo pripravila nacionalne strategije za vključevanje oseb z romskim ozadjem. Tako da bi se navezala tudi na to, kar je dejal gospod Mak. Zakaj je prišlo do tega? Zakaj menite, da se je Nemčija odločila, da ne pripravi strategije in kakšna bi lahko bila pot naprej? Potem pa bi rada govornikom zastavila naslednje vprašanje. Hm, na to boste lahko odgovorili čez par trenutkov. Gospod Mak, vi ste podali zgodovinski pregled, primerjali ste, kako so nacionalsocialisti obravnavali jude in primerjali to s trenutno situacijo judov. Romov. In zakaj anticiganizma ne obsojamo tako kot antisemitizma danes? Uh, res bi rada bolje razumela to problematiko. Tako, sedaj pa se obračam na naše govornike. Začela bom ponovno s Rajo Post in na to pa bomo šli po istem vrstnem redu kot prej. Hvala, predsedujoča. Najprej bi se rada odzvala na vaše komentarje. Izobraževanje je ključno orodje za uspešno integracijo. To drži. Ampak mislim, da gre tu za dva elementa pri izobraževanju. Tudi neromsko prebivalstvo mora biti izobraženo glede zgodovine in glede kulturne dediščine tako Romov kot neromov. Stoletja Romi živijo v večini evropskih držav, tako da imamo skupno kulturno dediščino. Našim državljanom primankuje znanja glede grozne zgodovine in groznih izkušenj, ki so jih izkusili Romi. Tako da je treba in obratno, tako da je treba obe skupnosti izobraziti. Treba je spodbojati zaupanje. Če ste manjšina, če ste naleteli, oziroma če ste imeli negativne izkušnje v preteklosti skozi zgodovino, tako kot velja za romsko skupnost, potem je težko zaupati, težko je verjeti, da bo rezultat projektov dober, projektov, ki jih drugi izvajajo v vašem imenu. Tako da je treba pri oblikovanju projektov predvideti sodelovanje Romov. Zato sem pozvala za oblikovanje komisij za spravo in resnico. To smo storili na švedskem, pripravili smo belo knjigo in od leta 1900 do 2000 smo poročali o zgodovinskih dogodkih. Pripravili smo tudi učbenike za učence v nižjih razredih, zato da bi okrepili razumevanje, zato da bi bolje razumeli, zakaj trenutna situacija je takšna, kot je. Kako je možno, da v tej civilizirani in bogati družbi še vedno 20 milijonov ljudi živi v takšnih razmerah? Pomembno je, da razumemo zgodovino, pomembno je, da razčistimo zgodovinska vprašanja in da odpremo novo poglavje, poglavje enakopravnosti, pri čemer upoštevamo enakopravnost in Vključevanje. Glede poročila, ki je na voljo tudi tole, 12 strani obsegajo priporočila. Kako se je vse skupaj začelo? Ampak ja, čisto na kratko. Aktivistka sem že 40 let in nikoli, nikoli nismo mogli govoriti kot o anticiganizmu, kot posebni obliki rasizma. Vedno je, smo to obravnavali kot socialni problem. Zakaj? Ker nihče ni želel priznati, da prihaja do proticiganstva in to je poglavitni vzrok. 2014 smo začeli s prvo strategijo. Aprila 2015 pa smo potem pri nas eh, začeli priznavati proticiganstvo in objavili prve dokumente o tem. In od takrat naprej uh, vse evropske institucije uporabljajo našo opredelitev proti ciganstva in sedaj vsi razumemo, da je to tudi poglavitni razlog za vse druge socialne težave. Tako da od tu izvirajo zadeve. In to je tudi resolucija, v kateri smo priznali holokaust nad cigani. Tako da to je bilo zelo pomembno. tako smo lahko tudi oblikovali platformo in ta poseben format sodelovanja. Čim prej, kot oblikujemo komisije glede sprave in pravice, pa mislim, da bolje bo. Glede vprašanja romskega jezika. Ja, mislim, da ni veliko ljudi, ki bi govorili romski jezik. In mislim, da je tudi neuspeh za državo, če um, nekdo ne govori nacionalnega jezika. Morda je razlog zaradi tega, ker so celi razredi segregirani, ker živijo v oddaljenih regijah. Kako pa se lahko naučimo jezika, če živimo ločeno od skupnosti? Če bi sama živela v Grčiji, bi verjetno znala grško. Takole nadaljavo pa me boste težko kaj naučili. Soraja dovoli, da to izkoristim uh, kot priložnost, da predam besedo gospodu Tima Trakopolisu, ki je predstavnik eh, Agencije za temeljne pravice. Prosim, da se odzovete in da ste jedanati. Se bom potrudil biti čim krajši. Vključevanje eh, Romov običajno obravnavamo z človekoljubnega vidika, da je to skupina, ki trpi, ki moramo uporabljati, da smo pač kristijani in da je v naši naravi, da drugim pomagamo. Vse lepo in prav, ampak ne pozabimo, da gre tu tudi za delo vlad. In vlade so sprejele mednarodne dolžnosti in odgovornosti. Ob odgovorne so in eh, svoje državljanje morajo obravnavati enakopravno, ne glede na spol, veroizpoved, ne glede na obliko invalidnosti in tako naprej. In naša agencija, naše službe na podlagi podatkov pripravljajo poročilo o stanju v Evropski uniji. In žal ugotavljamo, da je barva kože v Evropski uniji še vedno pomembna. To je dejstvo, ki ga moramo poštevati. To vpliva na črnce v Evropski uniji, na Rome. Na, to vpliva na vsakogar, ki je videti nekoliko drugače. In tu se vračamo k tistim nočnim moram v medvojnem obdobju in v obdobju druge svetovne vojne. S tem se je treba spopasti. Hvala, gospod Mak. Najlepša hvala. Ja, Nemčija ima samo mm, nabor celovitih oziroma integriranih ukrepov. In mm, zelo kritični smo morali biti glede strategije, ki jo je pripravila naša nacionalna vrada glede boja proti izključenosti in revščini, pri kateri pa ni omenjala, ni omenjala niti proti ciganstva. Kako lahko zapostavimo skupino ljudi, ki je bila izključena in diskriminirana toliko stoletij. Zdaj se mi, da smo vse eno v zadnjih letih storili korak naprej, priznavamo proti ciganstvo in uh, začenjamo z razpravami. Govorimo o tem, da je tre, sedaj treba govoriti o celotni družbi, ne samo o Romih. Podarjamo, da je od, odpornost in aktivizem Romov in Sintov bilo tisto, kar je um, privedlo do napredka, tako zato je prišlo do priznavanja holokausta leta 1995. Številne vlade pravijo, da to vprašanje sodi v ta resor ali pa v oni resor. Ni pa enotnega pristopa, je pa to tisto, kar potrebujemo. Tako da trenutno v razpravah z vlado želimo zagotoviti, da bi Nemčija prevzela vodilno ulogo ob predsedovanju Evropskemu svetu v letu 2020. Tako da mislim, da se bomo morali vsi skupaj potruditi. Potem drugo vprašanje. Zakaj je tako veliko proti ciganstva v naših družbah? Zakaj ni nobenih sankcij? Zakaj se nihče ne razburi? Zakaj ni odzival? Tu gre za družbeno sprejemljivost in mislim, da glede na to vsi tule igramo ključno vlogo. Tu ne gre samo za zadeve, s katerimi se ukvarjajo ministerstva, ne gre samo za tehnične projekte. Potrebujemo nov diskurs, novo politiko, treba je obravnavati Rome in celotno družbo. In vesel sem, da smo vsaj v Nemčiji uspeli doseči konsens med eh, demokratičnimi strankami. Zato, da se zgodi premik v paradigmi, zato, da sedaj. Um, Poudarjamo proti ciganstvo in eh, sedaj imamo zelo aktivno komisijo za boje proti uh, anticiganizmu. Posod po Evropi opažam sedaj, da je čedalje več Romov tudi v nacionalnih parlamentih, kar je izvrstno. Izvrstno je, da so ljudje spregovorili, se postavili v spredje in upam, da bo v prihodnje tudi, tako tudi v evropskih institucijah. Najlepša hvala, zadnji pa je gospod Hammerberg. Hvala strinjam se s tem, eh, kar ste povedali, ampak malo romskih poslancev je danes tu in so nesorazmerno zastopani glede na velikost njihovih skupnosti v posameznih državah članicah. V Bruslju pa je prišlo do pomembne spremembe v tej razpravi. Premaknili smo se od situacije, v kateri smo opredeljevali težave na področju izobraževanja, zagotavljanja zdravstvenih storitev in eh, stanovanske politike. Vedno smo govorili, da so to socialne politike, problemi socialnih politik. Sedaj pa se dejansko spuščamo v plogovitne razloge za proticiganstvo. Tako da je treba ljudi nasplošno izobraziti o tem, o čemer govorimo, o pravicah Romov in o romski kulturi. Tako da upam, da bo to sporočilo, ki ga boste prenesli v nacionalne parlamente. Potem glede vprašanja, zakaj danes toliko podpore za ukrepe za boj proti antisemitizmu v primerjavi z boju proti, proti ciganstvu. Odgovor je preprosto to, da je bila romska skupnost tako zelo zatirana, da je bilo zelo težko, z, da bi se organizirali. Kot večji skupnosti je to lažje uspelo tole manjka tudi razumevanja. In to je problematika večinskega prebivalstva. Ko ljudje govorijo o romskih problemih, o romski problematiki, se treba vprašati, pa kdo je pravzaprav problem. Ali ni problem odziv na Rome problematičen? Seveda opažamo težave tudi v romski skupnosti, ampak glavna težava je odziv večinskega prebivalstva. Ko si bomo to priznali, bomo lahko storili korake naprej. Well, going... Hvala, zelo odmevno smo zaključili s tem panelom. Sedaj pa se bodo gostje za omizjem nekoliko zamenjali. Najlepša hvala gostom tega prvega panela. Čez nekaj uh, trenutkov pa bomo nadaljevali z drugim panelom. In če želite spregovoriti, lahko date um, mod tre liste. Gospa Pastučova iz Češke pa je zabeležena kot prva govornica pri tem drugem panelu, čeprav ste to oddali na rdečem listu. Hvala. Takoj se vrnem. Okay, I do understand it's Thursday afternoon and we're not going to go. Sicer razumem, da je četrtek popovdan in eh, ne predvidevam, da bi zamujali niti za minuto, končali bomo ob šestih, razumem pa tudi, da si želite pretegniti noge in da je zelo težko um, najti kotiček v Evropskem parlamentu, kjer lahko kakšno prižgeš, čeprav sama ne kadim. Tako da verjetno bodo ljudje vmes še prihajali v dvorano bom pa kar začela z drugim panelom glede nadgradnje romskih strategij in eh, boja proti anticiganizmu. V tem eh, drugem panelu bomo razpravljali o morebitnih rešitvah za nadgradnjo romskih strategij in boja proti anticiganizmu, kot je Evropski parlament eh, zahteval že v resoluciji pred enim letom. Zato, da bi nadaljne spremljali to poročilo, je odbor Libe naročil študijo, zato da bi pridobili strokovne nasvete, ki jih lahko poštevamo pri nadaljem delu. Danes bodo predstavljeni ne prve ugotovitve te študije, ki bo objavljena pozneje letos. To pa bo osnova za uvod v ta drugi panel. Tako da, preden dam besedo našim govorcem, naj vas obvestim spomnim, kako bo potekala razprava. Na voljo imate modre odza, obrazce. Če želite spregovoriti, um, to velja za kolege poslance iz nacionalnih parlamentov, prosim, da jih izpolnete. Um, naši poslanci pa lahko, kot običajno, nakažejo, da želijo spregovoriti in. Kot rečeno, bomo vedno sklejevali razpravo in dajali besedo predstavnikom nacionalnih parlamentov in na to Evro predstavnikom Evropskega parlamenta. Je pa vse odvisno od tega, kako dolg bo seznam za govor. Vas bom obvestila, kako dolgo boste lahko govorili. Treba je pač upoštevati, da moramo končati ob, še, ob šestih. In sedaj vam bom predstavila Lino Vosiljute, upam, da, ki je višja raziskovalka pri eh, Centru za evropske politične študije, zelo dobro poznan raziskovalni inštitut v Bruslju. In ta inštitut smo zaprosili za pripravo študije, o kateri sem govorila prej. Izvolite, na voljo imate 10 minut za vod. Najlepša hvala. Pripravila sem predstavitev, tako da jo boste lahko videli tudi tule na zaslonih. Najprej bi se vam rada zahvalila, da ste nas povabili na današnjo sejo in hvala, da ste nam eh, naročili to študijo. Hvala tudi sekretarjatu, da je poskrbel danes za nas. Predstavila bom prve ugotovitve študije, ki je šel po vojih. Tule je razvidna časovnica študije do konca novembra imamo časa, da pripravimo študijo. Tako da delamo zelo disciplinirano. Veliko avtorjev eh, smo zaobjeli, zaobjeli smo tudi sedem držav članic in veliko število strokovnjakov. Radi bi ugotovili, kakšne so izkušnje na nacionalnih ravneh. In intervjuju smo vodili s civilno družbo in eh, predstavniki nacionalnih parlamentov, zato da bi ugotovili, kaj je že bilo storjenega in kaj v prihodnje še treba storiti. Kot lahko vidite pri teh mehanizmih eh, odtegovanja moči, večinoma posvečamo pozornost eh, ekonomski izključenosti. To je bilo izpostavljeno tudi ob prejšnjem panelu. Šlo je za vprašanje, kako je možno, da romska populacija umira 17 let eh, prej kot eh, običajno prebivalstvo in kako je možno, da romska gospodinstva še vedno nimajo ustreznih sanitarnih razmer in dostopa do pitne vode, tako kot splošno prebivalstvo. Razlog za takšno situacijo je pomankanje političnega zastopanja, kot ste omenjali tudi prej. In razlog za to je tudi proticiganstvo in, in institucionalna diskriminacija. 90 milijard smo namenili za evropsko strategijo do leta 2020, ampak vseeno so rezultati dokaj majhni, dokaj omejeni. V nekaterih primerjih je prišlo celo do nazadovanja, sploh ko gre za sovražno retoriko in zločine iz sovraštva. Po mojem mnenju so to tiste vrzeli, ki še ostajajo. In eh, to je mm, še zadnja nespremenljiva oblika rasizma, zaradi tega je, se je treba spopasti s tem izzivom. Če se ozremo v prihodnost, glede tega, kako nadgraditi strategije za vključevanje Romov in kako se boriti proti boju proti anticiganizmu, ugotovimo, da je treba najprej zagotoviti enakost in nediskriminacijo. To zahteva boljše upravljanje, kar pomeni, da je treba vse državljane obravnavati enakopravno, ne glede na njihovo etnično poreklo. Drugič, treba je zagotoviti zaupanje. Tu gre za resnico in spravo, kot predlaga parlament v svoji resoluciji. Treba je priznati zgodovinske nepravice in um, zagotoviti boljše razumevanje tega v splošnem prebivalstvu. Potem, tu opažamo tudi pravne izzive. Institucionalne oblike diskriminacije izpodkopavajo ne samo stanje romske skupnosti, ampak tudi diskriminacije demokratično družbo. Kako se lahko zgodi, da to živci, na primer, ne obsojajo ljudi zaradi sovražnega govora ali pa zaradi zločinov iz sovraštva? Tu gre za vprašanje vzajemnega zaupanja in vprašanja načela nedolžnosti. Vladavina prava in eh, demokratična načela morajo biti upoštevana enako povsod po Evropski uniji in o tem je v parlamentu v preteklosti že govoril v svojih resolucijah. Potem četrtič, participacija Roma v civilni družbi in eh, v politiki. Tu v prihodnje lahko storimo še zelo veliko. Samo zastopanje Romov in opolnomočenje Romov je treba postaviti v v spredje in eh, to obravnavati veliko bolj resno. In petič, upoštevali smo tudi lokalne načrte vključevanja Romov. Kot ste dejali, je treba zagotoviti bolj celovit, holističen pristop glede Romov. Treba se osredotočiti na ključne ovire, s katerimi se Romi soočajo na lokalni ravni. Potem, zakaj govorimo o izzivih povezanih eh, s pravno državo? Naš kontinent pozna enega izmed najbolj naprednih pravnih sistemov, vendar pa še vedno nimamo na voljo instrumentov, s katerimi bi zaobjeli in se odzvali na institucionalne in sistematične kršitve temeljnih pravic Romov tudi v primeru sovražnih govorov županov ni prišlo do ukrepanja. Opažamo pa če dalje večje število takšnih dogodkov. Torej, Evropski mehanizem za vladavirjem prava bi lahko beležil ponavljajočo se neskladno z zahtevami mednarodnih organov, zato da bi združili nekatere sistemske kršitve zakonodajne pravne prakse. Prav tako pa bi lahko zagotovili boljše spremljanje in evalvacijske mehanizme za to, da bi ugotavljali, ali spoštujemo listino o temeljnih pravicah in vladavino prava. To bi nam omogočilo napredek. Na to, tule lahko vidimo, kako je sistemsko skladenostjo z zahtevami regionalnih in mednarodnih organov. Evropska unija bi tule lahko bolj zapolnila vrni, vrzeli in zagotovila instrumente za izvajanje, tako da ne bi prišlo do ponavljajočih se sistemskih kršitev temeljnih pravic Romov. Na to resni, postopki re, zagotavljanja resnice in sprave po Evropski uniji. Tu opažamo, da pomanka razumevanja za to, kar se je zgodilo v romski skupnosti. Tako da tu gre najprej za pravico biti obveščen, pravico izvedeti, kaj se je zgodilo z romsko skupnostjo v posamezni državi članici. Obenem pa je treba zagotoviti dostop do pravosodja za romske skupnosti, ki so bile viktimizirane. In potem je treba zagotoviti tudi poročila reparacije pa ne gre tu za denarno obliko ali pa za pravosodno obliko povrnitve v prejšnje stanje. Tu gre torej za to zgodbo, ki se vrti okrog procesov vladavine prava. Tu bi lahko storili še kaj več. Razmišljamo o tem, bi, kako bi to lahko storili. Naprimer, Evropski parlament bi lahko oblikoval vlasten preiskovalni odbor ali pa bi lahko pripravili dialog na visoki ravni dialog, kot ga komisija včasih pripravi za druga področja. Še razmišljamo torej, kako bi ta proces lahko oblikovali. Več možnosti je. Imamo pa na voljo izkušnje iz Švedske in Nemčije. To sta dobra primera, ki jima lahko sledijo tudi druge države opažamo, da sta ti dve državi bolj dojemljivi za romsko problematiko. Na to pa participacija Romov. Nekaj struktur za sodelovanje Romov smo spostavili prek um, prejšnjega okvira, bi pa lahko storili več sploh uh, prek financiranja in izvajanja ukrepov organizacije Romov, predvsem tiste manjše, pogosto ne morejo dostopati do obsežnih strukturnih sredstev, tako da bi lahko predvideli tudi manjše sklade, ki bi bili namenjeni lokalnim ukrepom, tako da bi lahko pripravili projekte, ki bi jih eh, vodili sami Romi, s tem bi zagotovili tudi opomnomočenje Romov in njihovo participacijo toliko glede prvotnih ugotovitev, končno poročilo pa bo objavljeno novembra. Z veseljem pa odgovorim na vaše vprašanje in pripombe. Najlepša hvala. Ja, ko bomo na koncu v zadnjem krogu, bomo lahko prisluhnili vprašanjem. Sedaj pa gospod Klod Kan iz urada visokega komisarja za človekove pravice iz Združenih narodov OHCHR gospod Kan bo predstavil, kaj so se naučili iz izvajanja Evropskega okvirja za Rome in seveda z vidikom eh, na to, kako učinkovito uporabiti te uh, stvari za ukrepe po 2020. Izvolite. Hvala lepa, najlepša hvala vsem, ki ste še vedno tukaj. Iz našega stališča bi samo povedal nekaj stvari, ki smo jih pa sicer v drugi obliki že slišali danes, bi pa morda dodal še kaj novega. Nočem se ponavljati, ampak eh, pomembno je, da vsi razumemo konsens, ki se je danes oblikoval in rad bi podal tudi perspektivo Združenih narodov. Torej, kar se tiče umestnega pregleda okvira Združenih narodov, naj povem naslednje. Mi imamo enake podatke kot vi, še posebej te eh, statistične podatke in podatke FRA, ki eh, kažejo primerljive podatke napredka med 2011 in 2016. Torej, kako Evropska unija izvaja svoje prve ciljno usmerjene politike tukaj. Naši zaključki so naslednji. Nekatere države članice oziroma nekatera področja pozitivno nasprotu, na, napredujejo. Očitno imamo sedaj više stopnje upisovanja v šolo v zgodnih letih, torej gre za vrtec in osnovno šolo. To je vsekakor pozitivni napredek, obstaja pa tudi nekaj negativnih trendov, še posebej na področju segregacije. Jasno postaja, da je segregacija v večini držav članic vse večja v obdobju od 2011 do 2016. Po mojem mnenju to sicer ni povsem nepričakovano. V bistvu prav nasprotno, kaže na to, da se romska skupnost želi vključiti v družbo, želi si več izobrazbe, sedaj pa eh, se morda večinska družba, zelo splošno prebivalstvo temu malce upira. Naš urad je lani povedal, da je po našem mnenju ključnega pomena, da imamo sedaj nadaljno strategijo po letu 2020, ki bo sledila trenutnemu okviru. Upamo, da bo do tega tudi res prišlo. Zdi se mi, da se stvari nagibajo v to smer, to je odlično, ampak mi bomo jasno povedali, da si želimo nadaljevanja strategije za vključevanje Romov v družbo po letu 2020. Tukaj želimo izpostaviti to, kar ste danes omenili, namreč da moramo vplivati na to, da bo vse manj segregacije in odpravljati proti ciganstvu. Statistika, ki ste jo omenili, po našem mnenju kaže na to, da moramo uspodbujati tudi politike vključevanja v Romov v okviru eh, naslednjega večletnega finančnega okvira. Nekaj dobrih predlogov, predlogov tam že imamo, gre za eh, težko časovno obdobje, kjer se poziva k vse več finančnim rezom in poenostavitvam v politikah, ampak eh, mislim, da je načrt vseeno dober. Po drugi strani pa predlog komisije ni tako podroben kot v trenutnem programskem obdobju. Eh, pa bi se moralo zgoditi prav obratno. Namreč, če želimo si več povdarka na boj zopr proti ciganstvu in odpravljanje segregacije. Želimo si povdarek v pravilih eh, Evropske unije, da bi naj države članice same ustvarjale ukrepe za vključevanje Romov v družbo. Tega žal še ni na voljo, ampak mi upamo, da bomo v naslednjih mesecih v okviru nadaljnih razprav lahko to unesli v osnutke uredb, naprimer uredbo o splošnih določbah v ESS, in tako naprej. Toliko glede prvega komentarja. Pridružujem se kolegom, ki so pozvali k temu, da se morajo ustanoviti uradi in eh, komisije za spravo in resnico, torej strinjam se z svetom Romov in Sintov Nemčije, Gre namreč za koalicijo vse več uh, organizacij, ki se združujejo in pravijo, da je, dobra, da je to dober mehanizem za odpravljanje obstoječih stereotipov, nesporazumov, tega, da nimamo dobrega razumevanja v družbi glede zgodovine zaradi česar prihaja do vse večjega izobčenja Romov. Primeri iz Švedske in Norveške kažejo na to, da je takšna komisija za spravo in resnico res dober korak naprej za to, da spremenimo javno mnenje in odpravimo ignoranco in neznanje v splošnem prebivalstvu. Resolucija parlamenta pravi, da potrebujemo komisije za spravo in resnico na nacionalni ravni, pa tudi na evropski ravni v naslednjih mesecih bi morali vzpostaviti pobude za to na nacionalni ravni, ko se pa oblikuje naslednja Evropska komisija, lahko potem pokažemo na dosežke na ravni držav članic in pokažemo, da želimo to prenesti tudi na evropsko raven. To sta začetna komentarja, ki so jih omenili že drugi, po mojem, ampak sedaj bi spostavil še nekaj lastnih eh, dodatnih točk. Videli smo zelo zanimivo predstavitev komisije ta teden in tudi Sveta Evrope. In tam so nam povedali, da je 80 odstotkov ljudi, ki se jih eh, vrne iz držav članic v Srbijo, so predstavniki romske skupnosti. Nekateri želijo, da bi se to razumelo kot pravna napaka, ampak jaz mislim, da to ni mogoče ne glede na to, ali je to nenamerno ali ne, pa je tukaj pomembno razumeti, kaj pomeni, če nekoga pošljemo iz neke države, če ga izključimo iz družbe in ga vrnemo v drugo državo. Gre za socialno izključenost, poleg tega pa ima to zelo globoke posledice za to osebo. Jaz poznam veliko takšnih primerov in ponavadi ne gre za ljudi, ki so se v državo preselili včeraj. Gre za ljudi, ki so bili rojeni v Nemčiji, Avstriji, Italiji, kakorkoli že, in so jih potem eh, prisilili, da se preselijo v Srbijo, Bosno, Kosovo ali kaj podobnega. To ima izjemno negativne posledice za osebo samo, za njeno družino, istočasno pa pošilja popolnoma napačen signal tem državam, ki so kandidatke za vstop v Evropsko unijo. Kaj v bistvu pravimo? Pravimo jim, da mi ne želimo obravnavati teh vprašanj, ne želimo se ukvarjati s temi ljudmi, kljub temu, da gre za čisto majhno manjšino, tukaj imate denar, pa se vi ukvarjate z njimi. Torej, državam kandidatkam za vstop v, Evropo, v Evropsko unijo pravimo, da morajo oni urejati vprašanja vključitve Romov v družbo in zato jim dajemo tudi nekaj finančnih sredstev. Ampak nasplošno gledano smo jim povedali, da se mi s tem ne znamo soočiti, zakaj bi se torej oni morali soočati s tem. Torej, na evropski ravni naj povem, da eh, to, da se nekoga vrne iz Evropske unije v eh, tretje države, ni prava pot. Izpostavil bi en specifičen primer. že od začetka smo sledili um, policijski akciji na Slovaškem, ki je se zgodila leta 2013. Slovaška policija je kar 60 policisti uh, udrla v neko romsko naselje, tam se je zgodilo veliko tudi nasilja strani policistov in uh, na koncu, kljub temu, da smo sprožili, sprožili preiskavo, uh, ni, bilo do, ni prišlo do nobene obsodbe policistov. Je pa na koncu, po več letih postopka, prišlo do tega, da so očividci, da so priče dobili obtožbe zaradi naprimer, napačnega pričevanja ali kaj podobnega. To kaže na dejstvo, da policija ne prevzema odgovornosti in da gre tukaj za kaznovanje tistih, ki se zauzemajo za človekove pravice in uh, stopijo naprej ter rečejo, da se tega ne sme početi. Torej, gre za problematično situacijo in mislim, da moramo jasno povedati, da ne smemo obsojati in obtoževati tistih, ki so eh, pogumno zaščitili nemočne in postali, naprimer, eh, priče v takšnem postopku. Naslednje vprašanje pa je prisilna sterilizacija žensk, naprimer na slovaškem in češkem. To je eh, nekaj, kar že od leta 1977 obravnavamo, že češ na češko-slovaškem se je to dogajalo, torej še vedno je to relevantna tema. Toliko za enkrat z moje strani, najlepša hvala. hvala. Ja, vedno znova potrebujemo govorce izven Evropske unije, ki nam potem prikažejo, kakšni so primeri, ki se pojavljajo v Evropski uniji, v posamežnih državah. Gosti, ki pa prihajajo iz Evropske unije, pa govorijo zelo nasplošno. Zato se vam zahvaljujem, da ste tako iskreno ponazorili, kaj se dogaja pri nas. Tako besedo dobi gospa Jelena Jovanovič, predstavlja civilno družbo, je torej glas civilne družbe, tako piše v mojih zapiskih. Kakorkoli že, meni se zdi odlično, da se nam je pridružil tudi nekdo iz civilne družbe. Vi namreč igrate izjemno pomembno vlogo pri integraciji Romov v družbo. Predstavljate mrežo Ergo in predstavili boste nekaj najboljših praks iz perspektive nevladne organizacije, ki deluje po celotni Evropski uniji. Na voljo imate 10 minut. Izvolite. Hvala lepa, zahvaljujem se vam. Na začetku naj povem naslednje. Žal mi je, da direktor eh, mreže Ergo danes ni z nami, oziroma direktorica gospa Gabriela Grabanova je danes na pomembni misiji v Ukrajini in želi res bolje razumeti, kako lahko podpremo tudi Rome v Ukrajini, ki se soočajo z nasiljem in zločini iz sovraštva. To se dogaja vse pogosto, pogosteje. Poskušala jo bom eh, nadomestiti in spregovoriti v imenu organizacije, pa tudi v imenu drugih eh, akterjev civilne družbe, s katerimi tesno sodelujemo. Na začetku bi povedala naslednje pri nas zelo previdno uporabljamo ta koncept najboljših praks, zato bom čisto iskreno povedala, da po našem mnenju mi nismo najboljši na tem področju. Bi pa omenila tri pobude, za katere menimo, da jih lahko eh, opredelimo kot prakse, ki nekaj obljubljajo, kot nekaj, kar bi bilo dobro preučiti. Ne poznamo pa seveda, kakšen bo dolgoročni učinek tega, ampak eh, vemo, kaj je cilj, ki ga želimo doseči. Mreža Ergo se zauzema za boj proti, eh, proti ciganstvu in to počne že dolgo let. V svoji predstavitvi bi vam rada povedala več o potrebah, ki smo jih opredelili, in pa o vrzeljih, ki jih je civilna družba opredelila pri institucionalnih odzivih ko gre za boj proti, proti ciganstvu na nacionalni ravni. Pri nas sodelujemo z civilno družbo v različnih državah članicah, pa tudi v celotnem Zahodnem Balkanu. Potem, ko vam bom predstavila te vrzeli, ki so jih akteri civilne družbe identificirali, vam bom predstavila še nekaj priporočil, do katerih smo prišli na podlagi eh, izkušenj civilne družbe. Predno začnem z vsebinsko predstavitvijo, pa naj povem, odkot prihajajo te informacije. To je pomembno tudi zaradi imena teh eh, ključnih inicijativ. Imamo skupno pobudo za opolnomočenje romske družbe na Zahodnem Balkanu in v Turčiji. To eh, koordinira eh, članica naše mreže iz eh, Albanije. Tukaj sodelujemo z civilno družbo, z predstavniki Romov iz šestih držav na Zahodnem Balkanu in Turčiji. Naslednja pobuda, ki je zelo pomembna, je Roma Civil Monitoring. Torej, to je projekt, ki si ga lahko zabeležite. Če vnesete v to Google, boste našli to pobudo. Gre za pilotni projekt Evropskega parlamenta in to eh, upravlja Digi Justice ter eh, Univerza v Budimpešti in njihov oddelek za politične študije. Preko tega projekta sodelujemo z organizacijami civilne družbe, približno 90 takšnimi eh, organizacijami iz sedmih do desetih držav članic. Kar 90 akterjev torej združujemo. Tukaj imamo različne dejavnosti, ki jih izvajajo akteri civilne družbe. Gre predvsem za poročanje o proticiganstvu in boj zopr proticiganstvo. To sta torej dve glavni dejavnosti v okviru teh obeh projektov. Tretja pobuda, ki jo želim omeniti, pa ni projekt, ampak gre za bolj neformalno pobudo. Za nas je to izjemno pomembno, namreč eh, graditi moramo koalicije na evropski ravni. Gre za zvezo oziroma zavezništvo za boj zoper proti ciganstvo. To pa je nekako ustanovil Nemški svet Sintov in Romov in eh, Center za boj proti diskriminaciji, ki ima sedež v Bruslju. Tukaj obstaja referenčni dokument o proticiganstvu, namreč člani zavezništva so ugotovili, da moramo ustanoviti neko definicijo proticiganstva, če želimo ta fenomen bolje razumeti. Poleg tega moramo ozaveščati o naj pomembnejših manifestacijah tega pojava. To je izjemno pomembno. Dokument je namreč podprlo na stotine akterjev, še posebej predstavniki civilne družbe, ki dobro razumejo, da je sedaj pravi čas, da izpostavimo perspektivo posameznih akterjev. izpostaviti moramo to, kako civilna družba obravnava sinte, rome in tako naprej. Kaj smo ugotovili v tem dokumentu? Zgodovinski trendi proti ciganstva so nekaj, kar so priznali nekateri institucionalni akteri. Veliko institucionalnih akterjev pa ne priznavajo in ne razumejo proti ciganstva in to sploh ne. Odkrili smo tudi velike vrzeli, ne samo pri razumevanju in eh, priznavanju tega pojava, ampak tudi, ko gre za pomankanje institucionalnih struktur in zmogljivosti ter uspešnosti pri boju zopr proti ciganstvu. Ta problema sta seveda povezana. Če institucije ne razumejo, kaj je proti ciganstvu in ne priznavajo tega pojava, potem tega tudi ne morejo. Uh, odkriti in preprečiti. Prav zato potrebujemo eksplicitno opredelitev proti ciganstva. Dokler tega ne bo, ne bomo mogli pripraviti nekih eh, kazalnikov. In težko bo tudi pripraviti dodatne vire za boj proti, proti ciganstvu. Zato, ker nimamo opredelitve, ne moremo nadzorovati primerov proti ciganstva in ne moremo meriti učinka državnih politik na tem področju. Za konec naj izpostavim še to, da je pomembno razumeti različne dimenzije proti ciganstva, ki obstajajo. Ena izmed najpomembnejših in najbolj problematičnih eh, dimenzij je institucionalno proti ciganstvo. Policija včasih omogoča proti ciganstvo ko se ne odziva na nasilje zoper Rome, ali pa ko Rome obtožuje za določena kazniva dejanja. Proti ciganstvu se seveda pojavlja tudi v izobraževanju, zaposlovanju, v medijih in tako naprej. več kot 70 let po tem, ko je bila zaključena druga svetovna vojna, se vseeno pojavlja veliko zločinov iz sovraštva zopr eh, Rome, Sinte in druge skupine, ki se jih dojema kot cigane. Rasistični karakter teh eh, zločinov se ignorira. Tukaj se ne priznava, da gre za rasistične zločine prihaja do veliko zločinov iz sovraštva zoper te romske skupine in zato um, se pogosto zgodi, da družba ni informirana o teh dogodkih. To so torej vrzeli, ki smo jih odkrili, pripravili pa smo tudi nekaj priporočil, ki jih želim deliti z vami. Nekatera priporočila so namenjena institucijam Evropske unije, druga priporočila pa so relevantna bolj za nacionalne akterje po našem mnenju je izjemno pomembno, da imamo prioriti, prioritete, da se torej vključi boj proti proti ciganstvu v naslednji okvir eh, za Rome. Pripraviti moramo primerne odzive na proti ciganstvo v vseh oblikah, poleg tega pa mora proti ciganstvo postati tudi horizontalna prioriteta. Zveza za boj zopr proti ciganstvo podpira tudi to, kar pravi gospa Soraya Post, da se tako na nacionalni ravni kot tudi v Evropski uniji ustanovi komisija za spravo in resnico. Delo na ravni Evropske unije poteka v dobro smer, po našem mnenju, ampak to je brezpredmetno. Namreč, če nacionalni organi ne spremejo odločitve, da se bodo bojevali zopr proti ciganstvo in da bodo to tudi opredelili. Razširitev Evropske unije bi morala pred eh, tem opredeliti kot pogoj boj zopr proti ciganstvu. Prioritizirati moramo boj zopr proti ciganstvu znotraj strategije za Rome. Poleg tega pa moramo tudi pripraviti zakonodajo o tem pojavu proti ciganstvu moramo unesti, oziroma boj zopr proti ciganstvu moramo unesti v vse politike, naprimer tudi v nacionalni načrt za boj zopr rasizem. Predpogoj za dobro izvajanje takšnih politik in strategij pa je to, da imamo na voljo dovolj, dovolj finančnih sredstev. Torej, boj zopr proti ciganstvu ne sme ostati samo mrtva črka na papirju. države članice, državne inštitucije in tako naprej morajo spremljati in poročati dogodke, eh, protici, torej kjer, se, kjer prihaja do proticiganstva. Do sedaj se to namreč ne dogaja. Institucije morajo zaščititi pravice ljudi, ki se, se soočajo z proticiganstvom na dnevni ravni odgovorni organi in države članice pa morajo tudi omogočiti dobre pogoje za tiste, ki so doživeli primer proti ciganstva, da imajo dostop do pravosodja. Tako, današnji dogodek nam omogoča to, da se povežemo z nacionalnimi akteri, tako da lahko bolj učinkovito nadaljujemo naš boj zopr proti ciganstvu. Prispevamo lahko tudi k temu, da bi ustvarili družbo brez rasizma. Najlepša hvala. Hvala. To je dober politični trik, da večkrat rečete ja za na konec. To tudi mi včasih poskušamo, ampak eh, enkrat je potrebno zaključiti. SIPL je agencija, ki usposablja policiste po vsej Evropski uniji in mi smo jih prosili, da pripravijo tudi eh, usposabljanje o tako imenovanem institucionalnem proticiganstvu. Ja, k temu smo jih torej pozvali, sedaj pa dobita besedo dva člana nacionalnih parlamentov. Najprej gospod Katalin Dimitriju Toma, ki je senator in prihaja iz Roma, Romunije. Potem pa dobi besedo še gospod Velko Kajtazi, ki je poslanec Hrvaškega parlamenta, Caborja. Besedo dobi najprej gospod Toma, potem pa še gospod Kajtazi. Vsak ima približno 8 minut. Hvala. Hvala. Hvala, hvala za besedo. Spoštovana predsedujoča, gospe in gospodje. Veseli me, da sodelujem pri tej tako občutljivi razpravi. Mi moramo najti pravi pristop in ponovno definirati Rome in njihovo vključenost v družbo. Že 650 let je traja ta težaven proces, eh, s katerim se soočajo Romi v vseh državah članicah. V Romuniji naša strategija ne samo, da ni prinesla rezultatov, ampak je celo poglobila razkol med centrom in periferijo eh, in to je privedlo do še več eh, rasnih predsotkov in socialne izključenosti ljudje, eh, predvsem Romi, so potem migrirali v zahodne države. Proti ciganstvo eh, zdaj postaja posvečena beseda v evropskih dokumentih. In to se zdaj vključuje kot eh, transverzalna politika na različna področja evropskega ukrepanja. Mi se zelo zavedamo evropskih politik glede romske problematike. Od leta 2011 naprej se že organizirajo okrogle mize eh, v sodelovanju med mednarodnimi in pa nacionalnimi inštitucijami in romskimi predstavniki. Sam sodelujemo v odboru za evropske zadeve v Romuniji in se tudi ukvarjamo s tem veliko je diskriminacije. Ehm, pri nas v Romuniji pa moramo upoštevati tudi zgodovinske okoliščine in iz tega potem izhaja naš pristop. Treba je standardizirati evropske politike, ehm, ko gre za Rome in se boriti proti, proti ciganstvu. Romsko sodelovanje v družbi in v procesu odločanja in oblikovanja politik je zelo pomembno. Treba jih je vključiti zato, da se skupaj oblikujejo politike, ki bodo koristile tudi Romom. Romi morajo uh, prevzemati tudi vodilno vlogo pri oblikovanju politik. Postati morajo pomemben del družbe. Specifičnost določenih eh, družb v Evropi in eh, treba je Rome usmeriti, da eh, bodo z obrobja družbe prišli v spredje in to je treba voditi v sodelovanju z Romi. Države članice bi morale zato oblikovati ustrezne politike, s katerimi bi se borili proti eh, socialni izključenosti. Potrebujemo tako imenovano socialno pogodbo med eh, civilno družbo in pa romskim prebivalstvom. Socialna enakost in opolnomočenje romske družbe je je pomembno in to se lahko doseže s specifičnimi programi in strategijami. Posebno pozornost moramo nameniti romskim materam in otrokom. In to bi morali vse vključiti v evropski okvir, da se bomo vsi skupaj borili proti diskriminaciji Romov. v Romuniji pripravljamo eh, poročilo eh, vsako leto. Gre za eh, poročilo o beli karti, v katerem spremljamo situacijo na tem področju in se borimo proti proti ciganstvu. Vključevanje Romov ni samo nacionalni problem, ampak vse evropski problem in vse evropski problem. To je eden od razlogov, zakaj moramo zanj zagotoviti evropsko rešitev. Boj proti diskriminaciji in proti ciganstvu in pa zaščita človeškega dostojanstva so romunske prioritete. In zato mi je v veliko veselje, da ste nas povabili k tej razpravi. Še posebej zato, ker bo Romunija v naslednjem letu prevzela predsedovanje Evropski uniji. Dragi kolegi in kolegice, gospe in gospodje, hvala za pozornost. Hvala, gospod Kajtazi. Lahko to malo živi. Budbah sa stipela čpesa to menže. Mi se malav si veliko, mi familijako alav si Kajtazi. Mi sem deputanto, a ne Kroacija. Htio sam samo demonstrirati kako izgleda i kako je pripremljen. Hvala. Želel sem samo povedati, kako za romskega otroka izgleda prvi dan v šoli. Hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim tukaj eh, med vami in govorim o vključevanju Romov na Hrvaškem. Opravljam že tretji mandat v Hrvaškem parlamentu in predstavljam različne manjšine na Hrvaškem. Kar 12 manjšin je med njimi eh, judovska, romska, turška, avstrijska in številne druge. Nisem imel še veliko priložnosti sodelovati z vami na sestankih odbora. Nisem imel dovolj informacij za to in bolj sem se osredotočal na položaj odbora Romov, ki živijo na celotnem ozemlju Hrvaške. Delujem tudi na lokalni in nacionalni ravni na Hrvaškem in sodelujem z združenjem Kali Sara, ki predstavlja Rome, romske svetnike in kjer se romske skupnosti z Hrvaške tudi združujejo in povezujejo. Naša tema danes so nacionalne strategije za vključevanje Romov. Moram povedati, da sem nezadovoljen s tem, kako se te strategije izvajajo. Dokumenti so sicer odlični, ko gre za zaznavanje problemov, s katerimi se soočajo Romi. Pomankljivo pa je izvajanje in pa tudi institucionalna odgovornost. Sprejmemo lahko kakršnekoli strategije in okvirne dokumente. To je lahko, ampak moramo pa upoštevati način, kako ministrstva delujejo in pa kako deluje lokalna samouprava. To poteka vse v skladu z nacionalno zakonodajo. V svojem mandatu si prizadevam za to, da bi strateške dokumente prenesel v naš pravni red. Trenutna vlada na Hrvaškem ima nacionalno strategijo in ima tudi operativni program, ki ga je pripravila. To je dober način postopanja, po mojem mnenju. In te dokumente lahko uporabimo tudi kot zgled, ampak proces izvajanja teh dokumentov pa ni dovolj hitr in dovolj učinkovit. Torej, povedati moram še naslednje na Hrvaškem nismo imeli dovolj osnovnih podatkov in statističnih podatkov o romskem prebivalstvu, tudi ne o štirih prioritetah, ko gre za Rome, e, torej izobraževanje, zdravje, zaposlovanje in stanovanja. Leta smo porabili za to, da smo zbrali dovolj podatkov. In mislim, da se podobne stvari dogajajo tudi po drugih državah članicah. Pogosto se ljudje osredotočajo na evropske projekte, ki jih izvajajo nevladni akteri. Vendar pa eh, romsko prebivalstvo ni dovolj vključeno v te projekte. Pogosto je vključena lokalna uprava, ampak to ni dovolj. Mi si želimo, da bi evropski projekti priznali probleme, s katerimi se soočajo Romi. Ampak eh, potem razpisi in cili projektov pa niso, niso vedno usklajeni z zelo težavnim položajem, v katerem živijo Romi. Vsaj del evropskih projektov se mora neposredno osredotočati na dejanske težave Romov. In ti projekti bi morali uživati tudi poseben eh, položaj in imeti tudi posebne mehanizme za spremljanje v primerjavi z drugimi projekti. Ehm, moram povdariti tudi, da gre ponavadi za mehke projekte, ki se usredotočajo na neformalno izobraževanje, ne na formalne zahteve. In zelo redko pride potem do večjega vključevanja na trg dela. Romska skupnost na Hrvaškem si želi, da bi več pozornosti posvetili vključevanju Romov v projekte infrastrukture in v projekte neposredne pomoči za posameznike, še posebej za mlade. Mladi bi tako dobili boljše možnosti za vključevanje na različna področja eh, družbenega življenja. Romi živijo v zelo težkih položajih, težkih situacijah in eh, trenutni vsega, poskusi njihove integracije zaenkrat niso bili uspešni. Mislim, da gre za problem eh, pomakljive odgovornosti na strani držav članic, ko gre za izvajanje posameznih politik. Niso dovolj dokumenti in deklaracije, tudi ne strateški okvir, če ni zraven tudi obveze, obveznosti, da se poroča o samem izvajanju politik. morali bi se tudi bolj osredotočati na življenjske pogoje Romov, ne pa samo na neke mehke, kratkoročne projekte. Zavedam se dejstva, da Romi na Hrvaškem živijo v posebnih okoliščinah. So zelo skoncentrirani na posamezna območja izven uh, širših skupnosti, uh, brez prave infrastrukture, brez komunikacij z običajnim prebivalstvom. In zato je treba še bolj delati na politikah integracije. Pa ne gre samo za področje izobraževanja in socializacije, ampak tudi za področje fizičnega vključevanja Romov v širšo družbo. Tudi izobraževanje in izobraževalni sistem bi morali uporabiti kot sredstvo za to, da se Romom zagotovi ustrezno eh, znanje, ki bi jim potem koristilo na trgu dela. Romi na Hrvaškem niso zadovoljni z izvajanjem nacionalnih strategij za vključevanje. Nezadovoljni pa smo tudi s tem, da ni nobene politične odgovornosti za to, da izvajanje ni dobro. Verjamemo tudi to, da projekti, ki jih financira Evropska komisija, niso dovolj osredotočeni, ne osredotočajo se na prednostne naloge. Potrebujemo eh, konkretne teme, konkretna vprašanja, eh, konkretne roke in pa politično odgovornost. Sicer eh, strateški okviri nimajo nobenega smisla. Hvala. Kar se časa tiče, ste bili odlični. Najlepša hvala. Besedo zdaj dajem članom parlamentov. Pet predstavnikov nacionalnih parlamentov se je oglasilo. Iz Evropskega parlamenta pa Cecil Kienge, gospa Ernst in gospod Franc. Jana Pastučova bo začela, ona prihaja iz Češkega parlamenta in, in ima na voljo dve minuti. Pri prvem panelu sem bila mogoče preveč rododarna s časom, zdaj pa vas bom morala res ustaviti po dveh minutah. Izvolite. Perfekt. Ja se ne bodo opakovati, bilo zdaj mnogo rečeno, dekujeme za pozvanje, a zastupuj čez... Hvala za besedo, ne bom ponavljala tega, kar je eh, bilo povedano, tukaj zastopam Češko, sem predsednica odbora za nacionalne manjšine, enako spolov in družino na Češkem. O e, Češki so v prvem panelu, pa tudi v drugem, govorili negativno, ampak moram povedati, da je Češka veliko naredila v zadnjem mandatu, predvsem, ko gre za kulturo in izobraževanje. Želela sem spregovoriti že v okviru prvega panela, pa ni bilo časa. Tako da bi zdaj omenila predvsem eno specifično temo. Ne vem, kakšna je situacija na tem področju v drugih državah članicah, ampak eh, mediji eh, pogosto ne poročajo o dobrih zgledih, dobrih praksah Romov, kaj se dogaja pozitivnega eh, v romski skupnosti. Mislim, da bi morali širiti dobre zglede, naprimer na področju zaposlovanja, pa tudi na socialnem področju, pri socialnih eh, podjetjih in eh, drugih podjetjih, ki zaposlujejo romsko prebivalstvo. Mediji na češkem eh, poročajo predvsem o slabih primerih. Ne vem, kakšna je situacija na tem področju v drugih državah članicah. Prosila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 Danes smo slišali kar nekaj zelo zanimivih informacij in nekaj izmed teh eh, informacij je zaskrbljujočih. Omenil bi predvsem to, da je pričakovana življenjska doba Romov kar 12 let manj kot eh, pričakovana življenjska doba drugih državljanov. To informacijo lahko na mačarskem vsekakor potrdim, sam sem zdravnik in lahko poročam o tem, kakšne negativne učinke ima to na prebivalce. Seveda je potrebno zagotoviti zdravstveno oskrbo za vse. Ampak včasih je problematično to, eh, da žal ni mogoče zagotoviti oskrbe za vse ljudi. To je velik problem na mačarskem. Na mačarskem pripadniki romske skupnosti živijo kar 12 let manj kot poprečni državljan. To je zelo zaskrbljujoče. Zakaj? Zato, ker je Poprečna pričakovana življenjska doba na mačarskem je že tako in tako štiri leta manjša od eh, pričakovane življenjske dobe v Evropi na splošno. To je prav tragično. Je pa to seveda povezano z težavami, z nastanitvijo, z pogoji dela, v primeru, da so ljudje zaposleni, z sanitarnimi pogoji in tako naprej. To prinaša veliko težav in to je gotovo tema, ki se bomo posvetili ne le danes, ampak tudi na naslednjih konferencah in eh, dogodkih na to temo. Kar se tiče zdravstvene oskrbe, to je nekaj, kar moramo vsekakor izboljšati. Strategija bi morala nujno omeniti vprašanje zdravstvene oskrbe za Rome. V našem vsakdanjiku moramo neprestano opozarjati na to, da moramo zagotoviti zdravstveno varstvo za romsko skupnost. Gre tudi za vprašanja higiene, osebne nege in tako naprej. Ljudje je potrebno opozoriti na to, kako pomembni so ti aspekti. Hvala. Um, Cecil Kienge, two minutes. Cecil Kienge, izvolite, za dve minuti. Hvala, Judith. rada bi dodala samo še nekaj posameznih komentarjev. Ko gre za praznenje romskih taborišč, nekaj v zvezi s tem, komisiji bi povedala, da sem uložila tudi parlamentarno vprašanje v zvezi s tem, predvsem v zvezi s taboriščem Galarate, eh, Sintijevsko taborišče, ki sem ga obiskala pred nekaj meseci. Tam je kar nekaj družin z italijanskim državljanstvom, ki že več generacij živijo tam na miren način v sožitju z drugimi. Zdaj pa jih bodo od tam pregnali, ljudje bodo izgubili svoje stanovanja, svoje hiše. In komisija podala eh, poročilo o srednjem pregledu nacionalnih strategij za integracijo Romov. In tam je bilo podano tudi priporočilo, naj se uh, Romov ne preganja iz njihovih taborov. Zdaj pa smo priča eh, vladi, ki si ne želi Romov integrirati v družbo. In župan mesta Galaterata v Italiji ne bo okleval, če bo treba izprazniti to eh, taborišče. Tam živijo italijanske družine, romske družine in zdaj, ko prihaja zima, bo to še večji problem. Zanima me, kako bo komisija preverila, da bodo spoštovani vsi postopki, da bodo spoštovane pravice ljudi, predvsem najranljivejših. In rada bi se zahvalila tudi kolegici Soraji Post za njeno delo, ki ga opravlja in vsem, ki trdo delajo na tem področju tekom eh, tega mandata. Hvala. Rada bi se samo upravičila, ker Evropske komisije danes ni tukaj. Če želiš to vprašanje nasloviti na nje, jim ga prosim pošli v pisni obliki. Zdaj pa gospa Telareti iz Grčije. Hvala. Rada bi povdarila to, da je socialna vključenost predpogoj, če želimo odpraviti proticiganska občutja. Kaj to pomeni v praksi? Začeti moramo s tem, da bomo izboljšali življenjske in stanovanske pogoje za Rome. Demografsko je treba analizirati to prebivalstvo, jih locirati, In eh, potem bomo šele lahko oblikovali ustrezne strategije in politike za obravnavo tega vprašanja. V nasprotnem primeru jim ne bomo mogli omogočiti boljšega dostopa do izobraževanja, zdravstvenih storitev in tako naprej. Kar se tiče izobraževanja, imamo določene projekte, ki podpirajo romske otroke, ko gre za učenje jezika v Grčiji taki programi že obstajajo. Za romske otroke zagotavljamo jezikovno pomoč v šolah. Nudimo jim tudi druge vrste pomoči, eh, olajšujemo jim dostop do izobraževanja, ampak ni pa nobenih programov za ozaveščanje lokalnih skupnosti. Zdi se mi, da ti odbori za spravo in resnico lahko tukaj odigrajo pomembno vlogo. Za soočanje z predsotki in nasproti med dvema deloma družbe je to pomembno. In še nekaj bi povedala. V preteklosti smo Romom dajali možnost, da imajo trgovine tudi sredi ulice, eh, torej da prodajajo kar na cesti. Um, dali smo jim dovoljenja za to, da ne bi imeli težav s policijo. In to je tudi način, kako se lahko borimo proti brezposelnosti. Sindikati in eh, združenja Romov v sodelovanju z občinami, bi naprimer lahko, eh, prek tega bi lahko tudi oblikovali različne tržnice eh, ali pa jim dali druge možnosti za zaposlovanje. Dostop do storitev za Rome je tudi pomemben. Potem vloga medijatorjev posrednikov. Ti bi morali vsi imeti ustrezne uh, certifikate in prek takega sodelovanja in odborov uh, za spravo bi lahko veliko dosegli, po um, mojem mnenju. Gospod Mirsad Murič iz Črne Gore, izvolite. Prije svega želim dobar dan. Hvala lepa in lep pozdrav vsem skupaj. Pozdravljam vas v imenu. Uh, skupščine Črne Gore in sicer v imenu našega odbora za civilne svoboščine. Hvala tudi za to zanimivo razpravo, ki smo jo danes imeli. Pozdrav tudi, seveda, v mojem imenu osebno. Naš odbor za civilne svoboščine v Črnogorskem parlamentu seveda sodeluje tudi z drugimi državnimi organi, z drugimi vladami in nevladnimi organizacijami. Izvajamo mnoge dejavnosti, zato da bi izboljšali vključitev Romov v črnogorsko družbo. Ko smo pripravljali letni program na to temo, našo strategijo, torej, smo to utemeljili na zaključkih komisije, še posebej kar zadeva vprašanje ranljivih manjšin in to vključuje tudi Rome, seveda. V dejavnosti vključujemo Rome, tako kot je to priporočila komisija in zaradi tega se je njihova situacija izboljšala. Mednarodni organi so naše dosežke tudi eh, že priznali in prepoznali resolucija iz januarja 2015 je po našem mnenju izjemno pomembna, namreč na tak način smo dosegli veliko napredka na tem področju. Še posebej, kar zadeva skupnost Romov, ki živijo v Črnigori. Prepoznali smo torej različne probleme, ki obstajajo, in eh, strinjamo se s tem, da seveda obstaja še veliko težav na tem področju. Črnagora je tukaj dosegla že precej napredka. Seveda imamo pred nami še veliko dela, ampak eh, za konec bi spregovoril še o izobraževanju v Črnagori. Naše ministrstvo za pravice manjšin namreč. Eh, pomaga pri tem, da smo Črnem, v Črni Gori financirali izdajo slovarja, torej črnogorsko-romsko in romsko-črnogorsko oboje smerni slovar in na tak način imamo uh, dokument, s katerim lahko pomagamo pri vključevanju Romov v našo družbo. Hvala. Najlepša hvala, zelo eh, stroga bom, namreč na voljo imamo samo še 11 minut. Kornelija Enz dobi besedo, izvolite. Hvala lepa, Judit. Hrvaški kolega me je res navdušil za svojo predstavitvijo, namreč pred kratkim sem bila v Neaplju in tam sem obiskala tabor, kjer živijo Romi. To me je pretreslo, namreč tam ni elektrike, ni tekoče vode ni kanalizacije. No, nam so takrat rekli, da si Romi želijo tako živeti in nevladne organizacije sploh nimajo dostopa do tega območja, namreč eh, kriminalizirali so njihovo delovanje. Zakaj to govorim? Nekateri izmed vas so govorili o strukturnem rasizmu. In to je nekaj, česar se moramo resno lotiti. Namreč eh, sedaj lahko namenjamo milijone evrov za takšne strategije in druge strategije, Vse to bi lahko storili. Vem, da na češkem, naprimer, na milijone evrov niste porabili. Zakaj? Zato, ker Češka ne želi, da bi Romi dobili ta finančna sredstva. In prav zato moramo spregovoriti o tem strukturnem rasizmu. Gre za različne urade, ne samo za politijo, gre za uprave, za različne lokalne uprave, državne uprave in tako naprej. In potem projekti. Omenili ste, da potrebujemo posebne projekte, da moramo spremeniti način delovanja. Vedno znova govorimo tudi o neposrednem dostopu do evropskih projektov. Vem, da imajo na, na, na mačarskem velik problem, da bi Romi dostopali kakorkoli do evropskih sredstev. To je čisto nemogoče pri njih. In zanimivo bi bilo, če nam poveste več za misli, kako bi lahko to uredili. In za konec res je tudi iz Nemčije smo. Eh, izgnali veliko Romov in eh, pod to pod pretvezo, da jih vračamo v njihovo rojstno državo, se pravi, naprimer v Kosovo. To se je nekako dogajalo v okviru te krize za begunci, sedaj se tukaj eh, nastroji begunce proti Romom in tako naprej. Ampak te razlike so se sedaj zabrisale Napredek, ki smo ga dosegli, smo ponovno izgubili in sedaj smo spet na začetku. Romi so postali žrtev teh rasističnih razprav v državah članicah, do katerih prihaja v zadnjih letih. Hvala. Hvala lepa, Kornelija. Gospa Katarina Marcelino iz Portugalske, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se vam. Dva komentarja imam glede tega. Najprej komentar glede opolnomočenja eh, romskih žensk. To je izjemno pomembna tema, o kateri še nismo govorili. Romsko skupnost eh, želimo vključiti v družbo in to je, če to res želimo doseči, moramo opolnomočiti ženske. Namreč le na tak način bodo lahko potem tudi otroci bolj vključeni v družbo. Romske ženske morajo prevzeti bolj aktivno vlogo, naprimer pri izobraževanju in vzgoji ženske so pristojne za vzgojo v romski skupnosti in eh, prav zato potrebujemo več opolnomočenja in eh, enakosti spolov tukaj. Potrebno je izpostaviti, kako pomembno Rom, eh, vlogo igrajo ženske, romkinje v svoji družbi in to je pomembno za boljše sožitje, če njih opolnomočimo. Portugalski parlament je pripravil pobudo Mi bomo namreč eh, objavili poročilo o diskriminaciji in rasizmu eh, na podlagi različnih eh, kriterijev. Julija 2019 bo to objavljeno in zelo nas zanima, kakšni bodo tukaj odzivi. Odzivi civilne družbe, vladnih akterjev in tako naprej. Tam je veliko, bo veliko govora tudi o romih. Želimo si, da bi vsi skupaj razmislili o realnosti rasizma v našem vsakdanu. Namreč Romi so pogosto žrtve rasizma, prav oni so najpogostejše žrtve, naprimer proti ciganstva. Potrebujemo več finančnih sredstev za to in tudi za to, da se izboljša njihove bivalne podlo, pogoje. Romi pogosto živijo v taborih, v nečloveških pogojih in Le ko bomo izboljšali njihovo bivansko situacijo, bomo lahko prepričali te ljudi, da se vključujejo v izobraževanje, da se lažje zaposlijo in tako naprej. V naslednjem večletnem finančnem okviru moramo torej v ospredje postaviti izboljšanje bivanskih pogojev. Tako pa še zadnji govorec, Romeo Franc. Preden ti dam besedo, Romeo, naj povem vsem skupaj. Vsi v panelu boste dobili eno minuto, Potem pa dobi besedo še eh, Soraja, da lahko zaključi to eh, zasedanje. Romajo, izvoli. Ich richte mich jetzt an die Nationalstaaten. Ja. Države članice si morajo zastaviti pomembno vprašanje, ali so uh, njihovi pristopi pravilni, namreč ali imamo dober stik z romsko skupnostjo, ali smo dovolj teh žrtev vključili v odločanje, ali smo to manjšino prepoznali kot državljane, ali smo ugotovili, da je proticiganstvo dejansko težava v naši družbi. Tiste države, ki lahko odgovorijo na vsa ta vprašanja za da, so na pravi poti. Če pa ste odgovorili za ne, morate to še enkrat popraviti. Korupcija je eden izmed glavnih razlogov, zakaj ne prihaja do dobrega izvajanja strategije za Romeje. Ampak trenutno so Romi v bistvu nekakšni eh, delovni sužnji, ki delajo po zelo ugodnih cenah. Romi so namreč prav zadnji v verigi in so pogosto največje žrtve korupcije, zato moramo omogočiti bolj varne poti za njihovo zaposlovanje. Ko govorimo o Romih, imamo včasih občutek, da gre za neko tujo vrsto. Sploh ne govorimo o državljanih, ki že več stoletij živijo v naših državah. Zakaj? Dominantna družba je proticigansko nastrojena zoprti ljudi in zato prihaja do diskriminacije. Potrebujemo strategije za vključevanje in zato moramo dominantno družbo ozdraviti tega proticiganstva pripraviti moramo dobre zglede, zato da bosta eh, romska skupnost in splošna družba enakopravni partnerici. Bavarska, potem eh, zvezdna država Hessen in eh, Baden-Württemberg so zelo dobri zgledi, kjer so Romi enakopravni. Tukaj se dobro bojujejo proti ciganstvu in omogočajo enakopravno vključevanje v družbo. Še nekaj bi dodal, gospa Kijenge, tudi jaz sem bil v Galarati in lahko potrdim, sinti v Galarati so izpostavljeni institucionalnemu rasizmu. Proti temu se moramo nujno bojevati. Romeo. Hvala lepa, Romeo. Tako, sedaj pa dobijo besedo kolegi iz panela, najprej gospa Fosilijute. Eno minuto imate, če se želite hitro odzvati na kaj, kar ste slišali, izvolite. Hvala lepa, Z veseljem sem prisluhnila temu, kako podpirate komisije za spravo in resnico. Izpostavila bi to, kako so bile oblikovane in izvrševane strategije za um, integracijo Romov. Države so na primer uporabile strategijo javnih del, na tak način so bili Romi sicer zaposleni, ampak niso bili plačani dovolj, niti minimalne plače niso dobivali in to ni pravilno. In potem drugič, kako je potrebno uh, ozaveščati ljudi. Ja, pridobiti moramo informacije o Romih, ampak to je včasih problematično. kar se tiče uh, ministra Salvinija v Italiji, ta je povedal, da nacionalna strategija za Rome želi, da bi oni izpolnjevali tak, sprejemali takšne ukrepe. Ne vem, to je precej problematično. Kaj lahko dejansko storimo? Razmišljamo lahko o tem, kako se ponujajo storitve, torej ali obstajajo kakovostne storitve za Rome, To lahko potem spremljamo in tudi zagotovimo odgovornost. V primeru, da eh, prihaja do kršitev, pa potrebujemo dober odziv ombudsmana. Hvala. Najlepša hvala, gospod Khan. Ja, vsi iz Češke so nas že zapustili, ampak vseeno. Vprašanje sterilizacije je na mizi sedaj, zato ker so to raziskovali ljudje na češkem, češki mediji so to obravnavali, tudi nekateri v češki vladi so to omenili in mislim, da bi morali odprto govoriti o teh težavah. Slišali smo vprašanje glede medijev in želeli ste pozitivne, priz, eh, pozitivne zglede in najboljši zgled je prav iz češke. Predsednik je podal negativno izjavo o romih in eh, Na stotine Romov je pripravilo odlično kampanjo na družbenih medijih. Poslali so svoje slike in povedali, da so zaposleni, da niso leni, in potem je organizacija Romeja na Češkem to tudi povzela in objavila. To je torej eden izmed dobrih zgledov za to, kako uh, delovati. Pred vašim pragom je in če se samo ozrete, boste našli veliko dobrih primerov. Hvala lepa, hvala gospod Kan, Gospa Jovanovič, izvolite. Thank you thank you, hvala lepa in eh, hvala, da ste mi dali še vašo minuto. A, gospa Jovanovič, vi pa res kažete na to, da ste dobra političarka, ampak ne, ne, vi imate eno minuto. Hvala lepa. Hvala, da ste omenili to glede medijev. Sedaj se temu ne bom posvetila in bom govorila samo o enakosti spolov. To je namreč eno izmed pomembnih vprašanj, ki se jih lotevam. V političnem pogovoru o proticiganstvu red, redko govorimo o enakosti spolov, redko govorimo o spolih nasplošno. Si lahko predstavljate položaj nekoga, ki je rom, pa je istočasno tudi gej ali pa lezbika. ljudje, ki torej spadajo v nekatere kategorije, so potem v družbi še bolj ogroženi, imajo še večje težave. Pogosto so prve težave ne uh, z moškimi, ampak so usmerjene v uh, ženske romkinje. Tako se je tudi začelo na višji ravni, naprimer pri nacistih. Želeli so, da se Romi ne bi uh, torej da ne bi prihajalo do romskih otrok in zato so bili ciljno usmerjeni ukrepi zopr ženske. Razmišljati moramo torej, kako v politiki obravnavati boj zopr proti ciganstvu. Predsedujoča proša, prosi za še eno minuto. Gospod Kajtazi bo dobil besedo, namreč Tolmačenje bi se moralo zaključiti ob šestih, še eno minuto, torej za gospoda Kajtazija, potem pa bo gospa post nadaljevala v angleščini brez tolmačenja. Gospod Kajtazij, izvolite. Hvala lepa. Letos imamo tisočo obletnico migracij Romov. Poglejmo okrog in razmislimo o tem, kaj smo storili za pripadnike romske skupnosti. Do takrat, eh, ko bodo kvote za Rome, kot je povedal predvsej prej kolega, Torej, dokler obstaja kvota, da moramo imeti predstavnika Romov v parlamentu, da moramo imeti predstavnika v inštitucijah in tako naprej. Tako, eh, torej, ko ne bo več potrebna kvota, takrat bomo lahko morda razmišljali o tem, da se je kaj spremenilo. Že 15 let govorimo o nacionalnih eh, strategijah, o nacionalnih programih in tako naprej, ampak spremenilo se ni nič mi samo govorimo in govorimo, pogovarjamo se in razpravljamo, ampak eh, spremenilo se je zelo malo. Na prstih ene roke lahko preštejemo, kaj se je dejansko spremenilo, koliko Romov se je dejansko zaposlilo v naših inštitucijah. Hvala. Najlepša hvala. Tako, sedaj pa dajem besedo Soraji Post. To bo potekalo v angleščini brez tolmačenja